nehmen unsere Beratungen wieder auf und. Tako, ponovno začenjamo za našo sejo. Računsko, predstavnik računskega sodišča je obtičal na letališču, tako da bo dobil besedo, ko se nam bo pridružil. Lepo pozdravljam generalnega direk, direktorja komisije, gospoda Zelmajerja. Prvič ste danes pri nas. Lepo pozdravljeni. Večkrat smo že razpravljali o vas in o celotnem postopku, tako da ste nam vsem dobro znani. E, tako da dobro je, da lahko sedaj končno govorimo drug z drugim in ne samo drug o drugemu. Kar takoj vam dajem besedo, ker bo gospod Ruso povedal svoje, ko bo prišel z letališča. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, hvala, da ste me povabili v okviru obravnave letnega postopka razrešnice danes. Hvala za besedo. Predstavnika zračunskega sodišča tukaj še ni. Upam, da je to skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, ampak dovolite mi, da zdaj predstavim svojo točko. Prvič sem v tem odboru. Lepo pozdravljam vse člane in članice. Vse lepo pozdravljam, tudi osebno zdaj. Svoj uvodni nagovor bom razdelil na štiri dele. Najprej sem želel povedati nekaj o vlogi generalnega sekretarjata komisije. Mislim, da je smiselno, da najprej spoznamo vprašanje, o katerem, o katerem smo pogovarjali, potem bom govoril tudi o samem postopku razrešnice za leto 2017, potem pa bomo imeli še to, kar je verjetno najpomembnejše za poročevalko, gre za dodano vrednost EU tega, kar počnemo trenutno, pa tudi v naslednjih eh, mesecih. Na koncu pa še nekaj besed, kako se bomo pripravili na prihodnost v tem zanimivem letu 2019. Naprej nekaj besed, kaj je vloga generalnega sekretarja Evropske komisije. Zdaj se mi je, da je dobro, da nekaj povem o tem. Gre za vlogo, ki je nekoliko drugačna od vloge generalnega sekretarja Evropskega parlamenta. Generalni sekretarjat Evropskega parlamenta je vodja administracije, tako v Evropski komisiji ni. Od začetka Evropske komisije iz leta 50 eh, imamo tri glavne funkcije, s čimer je začel prvi generalni sekretar takrat in on je tudi zgled. Mi smo tisti, ki pripravlja in izvaja postopek v kolegiju celotni pisni postopek gre preko generalnega sekretarja pod vodstvom oziroma dobritjo predsednika Evropske komisije. Zagotavljamo tudi doslednost med našimi storitvami. Doslednost je zelo pomembna, generalni sekretar zagotavlja doslednost, ampak ne narekujemo drugim službam komisije. Vsi smo odgovorni upravitelji pod vodstvom komisarjev in deloma je tudi vsak eh, podpredsednik komisije. Zagotavljamo tudi medinstitucionalne stike z drugimi institucijami, še posebej z Evropskim parlamentom, pa tudi z svetom in ekonomsko-socialnim odborom, odborom regij, pa tudi z nacionalnimi parlamenti. Delujemo pod pristojnostjo predsednika. Generalni sekretar ima torej nalogo pod vodstvom predsednika, podpiramo pa tudi pod predsednika komisije smo torej nekakšna podporna služba. Generalni sekretar Evropske komisije torej ni vodja administracije, ne vodja osebja, ne vodja IT ali proračuna. Za vsako od teh funkcij imamo svoj generalni direktorat za svojim komisarjem, seveda se z njimi usklajujemo, ampak oni so posamično odgovorni za svoje doseje. Skušamo zagotavljati doslednost, ampak smo odgovorni predvsem za se. Nekaj besed o razrešnici iz leta 2017 v tem postopku. Vsi ste že slišali, kako je s tem od komisarja Ettingerja, pa tudi od drugih komisarjev. Naj povzamem to, kar ste že izvedeli. Včasih je treba povdariti, ali stvari potekajo že bolje ali ne. Že 11 let zaporod je Evropsko računsko sodišče sklenilo, da so računi Evropske unije ustrezni, zaključeni. To je jasno, ampak to je treba tudi zapisati. Upadla je tudi stopnja napak. Zdaj je rekordno nizka, prej je bilo 4,4 odstotka, zdaj pa 4,2 odstotka, kar je vsekakor izboljšava na strani administracije, pa mislim, da lahko bo Evropsko računsko sodišče poznaje to tudi govori, da nimamo nobene materialne napake, kar seveda je treba povedati. Ne moramo pa zdaj počivati na lovorikah, še naprej se moramo izboljševati, sploh v tem času, ko se začenjajo volitve na Evropskem parlamentu in ko se pogajamo o večjetem finančnem okviru. Še bolj pazljivo bomo vsi spremljali, ali se evropski proračun izvaja pravilno ali dosega vredno, ustrezno vrednost. In tudi države članice morajo skladno s tem prevzeti svoje odgovornosti. Komisija je zaveznica parlamenta, pa tudi računskega sodišča pri postopnem prehodu k revizijskemu sistemu proračuna, ko gre za proračun na osnovo smotrnosti oziroma uspešnosti. Evropska dodana vrednost in pa uspešnost sta bila ključna elementa v našem predlogu za večletni finančni okvir, ki ga je komisija predstavila maja in junija. Tam stvari kontinuirano napredujejo, v nekaterih delih je bil dosežen predsejšnji napredek s svetom in Evropskim parlamentom. Zdaj pa še nekaj besed, glede na to, da sem omenil uspešnost, katera je konkretna dodana vrednost eh, trenutno, seveda v okviru ali pa znotraj omito proračuna in zmogljivosti Evropske komisije, najprej področje, za katero je odgovorni generalni sekretarjat, najprej semester, ta proces, ki sta ga parlament in svet ustanovila po gospodarski krizi. Zdaj je minilo že deset let gospodarske krize in potem bi verjetno lahko nekdo dejal, da vse deluje odlično, ampak nekaj se je dejansko izboljšalo. Evropski parlament, svet, pa tudi Evropska komisija, ki je odgovorna za ta proces, lahko to potrdi. Zdaj smo v šestem zaporednem letu gospodarske rasti. Komisija bo to objavila jutri v letnem pregledu gospodarske rasti. Še nikoli ni Evropska unija konsekutivno rasla gospodarsko gledano šest zaporednih let. 239 milijonov zaposlenih je zdaj v Evropski uniji, še nikoli ni bilo toliko zaposlenih. Inflacija to je komentar za nemške poslance, pa tudi nizozemske, znaša 1,7 odstotkov poprečju od uvedbe evropske valute. To ni to, kar včasih preberemo v naslovnicah države članice. Deficite smo zmanjšali na 0,6 odstotkov za 2,2 odstotka na vrhuncu gospodarske krize in le ena država članica in ne 11 je v postopku presežnega primankljaja. To še ne pomeni, da je vse odlično, ampak kar veliko napredka smo dosegli. Evropska unija je zdaj že v predkrizni situaciji, ko gre za gospodarsko rast, delovna mesta in pa naložbe. Ko govorimo o investicijah, to je drugo, kar sem želel povdariti. V to sem sodeloval z Evropskim parlamentom in svetom in komisijo na začetku tega mandata, ko je generalni sekretariat pri tem sodeloval, vzpostavila Evropski sklad za strateške naložbe, to je tudi Junckerjev sklad, kot nekateri temu rečejo. Uh, Zelo smo hvaležni za vašo podporo, to je bila prava revolucija v financah Evropske unije. 60 milijard iz evropskega proračuna smo morali vzeti kot vzvod pri generiranju zasebnih investicij. Kakšno je trenutno stanje? Štiri leta poznaje, zdaj smo na skoraj 400 milijardah evrov evro investicij, ki so bili sproženi na osnovi teh 60 milijard. Junkerov sklad naj bi ustanovil, oziroma ustvaril 1,4 milijona delovnih mest in pa dodatno gospodarsko rast v višini 1,6 odstotka. Glede na to, da ste odbor za proračunski nadzor, bo teh 60 milijard vodilo v 1,6 odstotkov gospodarske rasti, 1,4 milijona delovnih mest in sistem kvantitativnega sproščanja Evropske centralne banke je 2,6 trilijona evrov in kar vodi v 1,9 odstotka bruto domače proizvode v smislu gospodarske rasti rasti. Evropski proračun stori veliko več za veliko manj denarja. To je torej dodana vrednost v tem smislu, brez nekaterih stranskih učinkov, ki so jih nekateri kritizirali v preteklosti. Potem pa še tretje, na čemer smo delali v zadnjih letih, to je pomemben dosežek, ki ga ne moremo izmeriti v številkah, ampak bolj v smislu rezultatov. Gre za sporozum glede Evropskega socialnega stebra oziroma stebra socialnih pravic. Evropski parlament, komisija in svet so se v Göteborgu lani dogovorili glede skupnih načel, ki bodo v osnovi skupnih socialnih pravic in vrednot v Evropski uniji. Prvič smo se skupaj zedinili glede razumevanja, kaj so evropski socialni standardi. Naš notni trg potrebuje to skupno razumevanje, glede na to, da obstaja veliko trenja znotraj socialnih razprav in Evropska komisija uporablja te skupne standarde tudi v kazalnikih socialne uspešnosti. To uporabljamo tudi pri pregledu napredka in to uporabljamo tudi skladno z novimi zakonodajnimi akti, ki jih predlagamo v kontekstu Evropskega semestra nasploh. Četrta točka, ki sem želel omeniti, je to, kar počnemo na področju trgovine trgovine je bila na začetku tega mandata, tako na Evropskem parlamentu, na komisiji, kot tudi v državah članicah, nekaj zelo spornega. Ampak to se je verjetno spremenilo po Donaldu Trumpu in Brexitu. Se ljudje zavedajo, da je obramba sistema na osnovi vrednot na mednarodni ravni bistvenega pomena. Tukaj se moramo zanašati na situacijo, v kateri pridobimo vsi. In to je nekaj, kar je v interesu Evropske unije. Zato si je Evropska komisija izpogajala tudi trgovinski sporozum z Japonsko, kar zajema eno tretjino globalnega brozodomačega proizvoda. Zdi se, da gre za zelo velik dosežek in v snemi preteklosti smo se tudi nekaj naučili. Trgovina je zelo abstrakten pojem, tukaj niso le zmagovalci, čeprav je zmagovalcev zelo veliko in med zmagovalci tudi ta sporozum, ki si ga je komisija izpogajala s polno transparentnostjo za parlament in države članice. Evropska komisija je vzpostavila tudi spletno stran, kjer je podrobno navedeno, kaj Evropska komisija počne v vsakem mestu, v vsake državi članici. EU Japan Trade in Your Town je naslov te spletne strani in ko se boste odpravili v Japonsko, to pravim zato, ker je poročevalka Španije, čeprav bi lahko navedel primere iz vseh držav članic Evropske unije. 6000 eh, in še več španskih podjetij izvažajo na Japonsko, 4000, 6400. 64, 65 eh, odstotkov je MSP-ov in če se približate ta zemljevid, ki smo ga objavili, je veliko teh podjetij iz Zaragoze. 42 tisoč delovnih mest se je ustvarilo v Španiji, na ravni Evropske unije 750 tisoč delovnih mest. Vsi si lahko ogledate to spletno stran, tam ne boste našli le svojega mesta, našli boste tudi svoje podjetje, naslov podjetja in tako dalje, ali je to pekarna, mesnica, karkoli že tam so tudi številne geografske označbe, ki se uporabljajo in ki ščitijo njihovo poslovanje in v času evropskih volitev bomo lahko povedali. No, to pa so rezultate, ki smo jih dosegli in ki jih bomo dosegli, potem, ko boste Evropski parlament in svet to ratificirala v času volitev Evropskega parlamenta. Potem pa še zadnja točka, ki jo bomo omenili, tudi to sodi v obseg naših pristojnosti, torej generalnega sekretarjata, gre za sporozum, ki ste ga letos dosegli parlament, svet in komisija in ki je začel veljati glede splošno gre do varstva podatkov GDPR. Prvič smo se na celotni celini odločili na osnovi skupnih eh, vrednot glede zaščite človekovih pravic o varstvu podatkov vseh 500 milijonih prebivalcev Evropske unije. To je zelo dobro za ljudi, njihovi podatki so zaščiteni, dobro je tudi za podjetja, imajo le en sklop pravil na mesto 28 ločenih in ta novi okvir trenutno žene kar precej podpore po celotnem svetu. Japonska ni z nami sklenila le trgovinskega sporozuma, ampak eno so sprejeli tudi našo GDPR v svoje nacionalne zakonodaje. Enako se je zgodilo v Braziliji, v Latinski Ameriki, v delu Afrike in celo velika podjetja, družbe kot Google in Facebook pod pritiskom podatkovnih škandalov pravijo, da jim je všeč GDPR Evropske unije. EU je torej postala. Entiteta, ki postavlja standarde, ne moramo počivati na lovorika GDPR. -a morajo izvajati tudi vse evropske institucije. V novem zakonodajnem aktu, ki bo začel veljati decembra, smo se zavezali temu, da bodo tudi evropske institucije zaščitile osebne podatke državljanov, kar je pomenilo tudi v stikih z našimi državljani in komisija je zato spostavila proces skladnosti, ki se mora zagotavljati v vseh generalnih direktoratih komisije. Prosim, da storite isto, saj ne moramo povedati svetu, kako ne zaščitijo svoje osebne podatke, potem pa biti odgovorni za napake, ki jih počnemo pri nas. To ne bi bil dober zgled. Potem pa še nekaj primerov, kar bo odražalo tudi našo pot naprej. Po zaslugi investicijskih organov mislim, da nam je uspelo doseči veliko napredka v zadnjih štirih letih. To lahko povemo. Kako se bomo pripravili na prihodnost, tem bom zaključil, če mi dovolite, gospa predsedujoča. Pripravljamo se na volitve, kdo bo postal uspešen zmagovalec na teh volitvah, to ni naša stvar, to je vaša stvar, stvar politikov, vendar pa Evropska komisija do takrat seveda lahko poskrbi za to, da bo Evropska unija dosegla rezultate, kjer je to mogoče. Z parlamentom in svetom smo se dogovorili glede skupne deklaracije, ki ste jo podpisali gospod Juncker, gospod Tajan in pa predsedstvo sveta. In kot smo že povedali, se želimo dogovoriti tudi glede dodatnih 100 zakonodajnih aktov. Pri tistih zakonodajnih aktih eh, je bistveno to, da jih dobimo pred volitvami Evropskega parlamenta. Veseli me, da je pri nekaterih aktih doseženega veliko napredka, pri drugih moramo doseči več napredka, saj evropskih državljanov ne bo zanimal le predlog Evropske komisije, ampak le nekaj, ko je potem, kar je potem sprejeto v uradnem listu in se začne izvajati. Sinoči je potekal trialog in potem je prišel tudi dogovora glede investicijskega nadzora. V vsej dvorani so bili komisari, številni tudi um, pomembni predstavniki parlamenta. In to je zelo pomemben signal tudi za tuje družbe in tuje države, ki investirajo v Evropsko unijo, da imamo na voljo orodja, da zaščitimo evropske državljane. Prvič smo se opremili s tem orodjem, to je pomembno sporočilo na ravni Evropske unije, da smo pripravljeni naše tudi zaščititi, obravnavati pa je treba še devet tekočih zakonodajnih predlogov. Generalni sekretarjat Evropske komisije poskrbi za to, da bo naslednja komisija lahko prevzela krmilo, da bo lahko prevzela vodstvo nad dobro pripravljeno administracijo po najvišjih standardih in zato poštevamo tudi priporočila notranje revizijske službe komisije, pa tudi Evropskega računskega sodišča. To pogledno smo se ravno kar dogovorili na kolegi komisarjev glede reforme organizacije generalnega sekretarjata. Prejšnjiče je bilo besedilo sprejeto januarja 2014, torej vključili smo lekcije iz zadnjih štirih let, ko gre za prioritete v vlogo podpredsednikov, pa tudi naše bolj strateške interakcije z Evropskim parlamentom in sveta na osnovi skupne deklaracije. Enako velja tudi za zunanjo razsežnost dela Evropske komisije in te predsedniške službe. Pripravili smo tudi reformo glede korporativnega upravljanja. To je zelo pomembno za vaš, gospod predsedujoča, in to tudi za vaš odbor. Vsak generalni direktor ali zvršni direktor mora biti odgovoren za ustrezno upravljanje na svojem področju. To je pomembno. Kolegi komisarjev ima splošno politično odgovornost. Ampak kaj se zgodi, ko je treba nekaj usklajevati med službami? To je treba razčistiti. Zato bo kolegi komisarjev jutri zjutraj, če bo vse šlo po maslu, sprejel tudi nekakšen znak harmonizacije, ko gre za raven upravljanja. Tukaj bo šlo za priporočila za kolegi in pa za nasvete pri horizontalnih vprašanjih. Gre predvsem za varnost na področju IT, na boljšo pripravo na kibernetske napade, tudi pripravo na izvajanje predpisov iz GDPR, po celotni komisiji in na to bomo dobili tudi dodatna naknada priporočila glede ustrezne politične mešanice in glede tega, kako se sistemično izogibamo goljofiji in se pripravimo na odpornost. Moramo imeti tudi ustrezen nadzor izvajanja tega, ne da bi spodkopavali odgovornost posameznih generalnih direktorov in pa kolegije nasploh. Ta reforma bo sprejeta verjetno jutri in potem bo to prenos vseh priporočil Evropske komisije na notranji ravni. Vzpostavili smo na novo podlago tudi naše sodelovanje z Olofom, kateri ste bili skeptični glede tega tukaj v parlamentu, kako je to delovalo v preteklosti. Dobili smo novega generalnega direktorja Olofa, s katerim ste se že večkrat srečali in glede na to, da imamo tudi novega generalnega sekretarjata, smo se dogovorili glede nove oblike sodelovanja. Preiskovalna pristojnost Olofa se bo spoštovala. To je stvar Olafa in zato smo odpravili tako imenovane klirinške hiše, kar ste nekateri obravnavali na kritičen način, zaradi tega, ker ste menili, da tega ne potrebujemo več. Ko pa dobimo politična priporočila od Olafa za komisijo, bo komisija v svojem upravitelskem odboru poskrbela za to, da se bo Olafovo priporočila izvajalo po celotni komisiji. Nekoliko dlje sem govoril gospe in gospodje, kot je bilo pričakovano, ampak glede na to, da sem danes govoril prvič na tem odboru, se mi zdelo, da je pomembno, da povem kaj več, da se spoznamo. Vse pozivam na koncu, da kljub temu, da je veliko izzivov na ravni Evropske unije, moramo zaključiti s pogajanji o Brexitu in tako dalje, da vsi sodelujete pri temo, ne vemo, ali bomo prišli do nedelje do sporozuma, prav tako se soočamo s številnimi drugimi izzivi, z populizmom za drža, pravno državo oziroma grožnjami za pravno državo in tako dalje. Videli pa bomo, ali bo Evropska unija uspela ali počne nekaj, kar prenaša dodana vrednost. Ni vse popolno, prav tako ni popolna Evropska unija, ampak mislim, da smo skupaj lahko bolj ponosni na to, kar smo dosegli po zaslugi Evropskega parlamenta, sveta, pa seveda tudi Evropske komisije, čeprav smo najmanj pomembni v tem institucionalnem trikotniku. Najlepša hvala, veselim se vaših vprašanj in pripomb. Hvala. Takoj bomo začeli z razpravo. Pozdravljam tudi predstavnika računskega sodišča, gospoda Rusa. Lepo, da ste prišli k nam in dajem vam čas za vašo predstavitev. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Opravičujem se, da sem zamudil, gospa predsedujoča, gospa poročevalka, spoštovani člani odbora za nadzor nad proračunom. Vesel sem, da sem lahko danes tukaj in da lahko predstavim eh, poglavje 10 eh, oziroma letno poročilo poglavju 10. Gre za oceno administrativnih odhodkov, eh, danes specifično za Evropsko komisijo. Poročilo je pozitivno pri administrativnih odhodkih nismo ugotovili bistvene stopnje napak, eh, identificirali smo stopnjo napak nič cela pet odstotka. Ta ocena temelji na vzorcu 55 transakcij, 26 izmed teh se nanaša na komisijo. Kot v preteklih letih smo ugotovili nekaj napak v zvezi z stroški za osebje in eh, ugotovili smo tudi eh, nekaj napak pri uh, izplačevanju dodatkov za družine. Eh, na to smo opozorili tudi komisijo. Glede na našo revizijo in sklepe za leto 2017 priporočamo komisiji naj eh, izboljša svoj sistem upravljanja, eh, izplačevanja osebnih eh, dodatkov za družine in da naj dosledno preverjajo tudi dodatke, ki jih osebe dobiva iz drugih virov. Hvala lepa, seveda sem na vašo razpolago se na vaše razpolago za vprašanja in odgovore. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo naša poročevalka, gospa Jala Sender, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, zahvaljujem se gospodu Rusu, bil je zelo kratek. Eh, in eh, pozdravljam med nami tudi gospoda Selmajerja. Eh, kakor je povedala naša predsednica, smo vas v vaši odsotnosti že večkrat omenjali in sedaj imamo končno priložnost, da vam neposredno zastavimo nekaj vprašanj. No, govorili ste eh, o evropski dodani urednosti. To je nekaj, kar bomo prav gotovo potrebovali. Tudi, ko pripravljamo naš predlog za podelitev razrešnice. Gospod Zelmar je to na koncu omenil. No, pri vsakodnevnem delu Eh, pa se seveda ukvarjamo z dogodki iz leta 2016, ko je eh, potekal referendum o brexitu. Zahvaljujem se vam, da ste ponudili rešitev nekaterim eh, podjetjem, ki imajo sedaj nove priložnosti, recimo v okviru trgovinskega sporazuma za Japonsko. Eh, bi pa lahko naletela na, na težave španska podjetja, ki trgujejo z Združenim kraljestvom, potem tudi vsi britanski državljani, ki živijo v Španiji, vsi se sedaj sprašujejo, kaj bo z njimi. Skratka, osredotočiti se moramo tudi na pozitivne vidike, ampak hkrati moramo priznati, da smo še vedno v velikih težavah zaradi brexita. No, jaz se z eh, bivšim generalnim sekretarjem nisem posebno dobro razumela, ni mi odgovoril, ko sem se obrnila nanj. Eh, no, in jaz sem sicer eh, nasplošno zelo prijazna oseba, ampak eh, ko me nekdo ignorira, pa lahko postanem tudi malo bolj negativna, da ne bom izrekla kakšne kletvice. No, vi si trenutno prizadevate za to, da bi bolje sodelovali, tudi za to, da bi odgovarjali na naša vprašanja. No, kar se pa tiče nekaterih notranjih postopkov, ko gre za harmonizacijo in ko gre za imenovanja, ki vplivajo na ugled samih institucij, no, tukaj pa za vsem spoštovanjem eh, vaši odgovori niso bili najboljši. ko torej komisija podaja svoje odgovore, mislim, da bi ti morali biti bolj strokovni, če se izrazim na tak način. Ne morete preprosto reči, da je vse v najlepšem redu in da so vsi postopki imenovan eh, potekali tako, kot eh, je tako, kot morajo biti. In tukaj ne govorim samo o vašem osebnem imenovanju. Bilo je nekaj imenovanj, ki negativno vplivajo na ugled institucij, kot je komisija. O tem se je veliko pisalo v tisku in tudi tukaj v parlamentu je to imenovanje povzročilo kar nekaj turbulentnih razprav. ko gre za nekaj tako pomembnega, kot je imenovanje generalnega sekretarja, potem bi ta postopek moral biti zelo pregleden in to velja za celoten kolegi. Če ne bomo poskrbeli za to, potem bomo naleteli na probleme. Potem drugič. V vaših odgovorih pravite, da je ravnoteže med spoloma sedaj eh, bolje urejeno. Prosim, če lahko date kakšno dodatno pojasnilo v zvezi s tem, Ne vem, kako lahko s pomočjo digitaliziranega postopka spodbudite tudi ženske kolegice k temu naj se prijavljajo v te postopke. Mislim, da bi morali ti postopki biti bolj pregledni. Uh, ko gre za enakost med spoloma, ne gre samo za digitalizacijo postopkov, ampak gre za to, da je treba spodbujati tudi ženske, eh, žensko osebje, k temu naj se prijavljajo na določene položaje. Skratka, upam, da bomo na tem področju od vas v bodoče dobili bolj konkretne odgovore. Kar se tiče vašega dela kot uh, generalni sekretar. Hvaležna bi vam bila, če bi lahko jutri dobili nekaj informacij o v vašem novem delovnem programu. Torej gre za postopek dobrega poslovodenja v komisiji in videli bomo, če bo ta dokument izboljšal postopke imenovanja in če bo to izboljšalo koordinacijo med posameznimi generalnimi direktorati. ne more biti tako, da eh, delo v generalnih direktoratih sploh ni usklajeno. Eh, direktorat tak se počne nekaj, eh, direktorat za zunanjo politiko pa nekaj popolnoma obratnega oziroma nasprotnega. Tukaj je treba poskrbeti za usklajevanje. Morda bi lahko poskrbeli za nek mehanizem zgodnega opozarjanja, da ne bomo zašli v takšna protislovja, kajti tudi to škodi našemu ugledu. Še usklajevanje metodologij. V zvezi s tem smo imeli že več predstavitev v različnih odborih, v različnih generalnih direktoratih. In takrat se ukvarjamo tudi recimo z notranjimi revizijami, ko je treba ugotoviti stopnjo napak in potem ugotavljamo tudi tako imenovano stopnjo preostalih napak. V zvezi s tem smo že povedali, da je proračun nekaj eh, dinamičnega, da je potem treba upoštevati tudi možno vračilo sredstev in tako naprej. Ampak spet, metodologija bi morala biti poenotena, ko gre za takšno eh, ugotavljanje stopnje napak. Tukaj spet direktorat za kmetijstvo počne nekaj, direktorat za uh, finance spet nekaj drugačnega in s tem dobimo celo množico stopen napak, ki jih je potem težko usklajevati. To povzroča probleme tudi pri sodelovanju z računskim sodiščem. V okviru podeljevanja razrešnice bi morali poskrbeti za nek postopek, eh, v katerem bi skupaj z računskim sodiščem odločali o tem, eh, kako bolje uskladiti posamezne notranje revizije in pa rezultate, ki jih dobimo ob tem. No, na začetku ste pojasnevali, kakšne so naloge generalnega sekretarjata. Res je, da se to lahko od mandata do mandata spreminja in zato moramo uh, dobro poznati te naloge. Bi si pa želela, da bi pojasnili tudi to, kako zagotoviti, da bo ta postopek pregleden in strokoven, zato da pri komisiji ne bomo dobivali občutka, da se domnevno izboljšujejo stvari, ne da bi se pri tem kaj spremenilo. Kozmetični popravki tukaj pač niso dovolj. uh, si boste pri svojem mandatu prizadevali za izboljšave, za večjo preglednost, bom jaz prva, ki vas bo pri tem podprla. Hvala lepa. Peterson. Izvolite. You, Hvala lepa, gospa poročevalka, gospa predsedujoča, spoštovani člani računskega sodišča. Odgovarjal bom kar po vrstnem redu. Odzval se bom tudi na to, kaj je povedal član računskega sodišča. Eh, rekel je, da nimamo eh, bistvenih napak, je pa rekel, da obstajajo problemi na področju izplačevanja družinskih dodatkov. Tukaj eh, si že prizadevamo za izboljšave s pomočjo posebnega urada v komisiji, lahko sedaj naše osebje razkrije eh, dodatke za družinske dodatke, ki jih dobijo v komisiji, pa tudi iz drugih virov in ki jih dobijo tudi njihovi partnerji. To sedaj redno posodabljamo eh, in nekateri dodatki so sedaj eh, vključeni v naše IKT sisteme, tako da imamo boljši pregled na tem. Sodelujemo pa tudi z pristojnimi organi v nacionalnih državah članicah, tako da se te podatke, tako da te podatke lahko avtomatsko posodabljamo. Eh, no, eh, zahvaljujem pa se eh, sodišču, da je ugotovilo, da ni bilo bistvenih napak pri našem pri naših administrativnih odhodkov. Gospa Ajala, res je, da okrog eh, Brexita vlada veliko negotovosti. Bi pa upozoril na to, da to ni bila naša odločitev, to je bila odločitev Združenega kraljestva. To odločitev so sprejeli oni, mene ta odločitev eh, žalosti, ampak mi smo bili mi tisti, ki smo ustvarjali zmedo. Mi smo se profesionalno pogajali dve leti, imeli smo dobrega pogajalca, imeli smo dobro pogajalsko ekipo, eh, svet in pa parlament polno podpirata pogajalca komisije za Brexit in to je dobro, vedno so izidi pogajanj boljši, če smo združeni. In pogajanja ne bodo propadla zaradi Evropske unije. Evropska unija se je, iz, je dobro pogajala, dobili smo dogovor. Uh, v nedeljo bomo dobili končno verzijo dogovora, ampak potem bo treba, treba tega še ratificirati. No, uh, V našem generalnem direktoratu imamo eh, tako imenovano strokovno skupino za Brexit, ki vse dan ne počne nič drugega, kot pa da se pripravlja na brexit. Jaz vedno znova um, obiščem to skupino in jih spodbujam. Pogosto je njihovo delo zelo negativno. Oni se morajo pravzaprav pripravljati na možnost nedogovora z brexita. In to krepi tudi pogajalska stališča Mišela Barneja. Nikakor ne smemo dovoliti, da bi nas kdo izvedljal. Pripravili smo sedem uh, zakonodajnih aktov, zato da bi zagotovili da ne glede na to, kaj se bo zgodilo, ehm, bomo imeli pravno, javnost, eh, pravno gotovost. Recimo, eh, kar, kaj se bo zgodilo z prostovizijskim režimom, kaj se bo zgodilo recimo z dvema agencijama, ki sta imeli sedež v Londonu. Eh, ti dve agenciji sta. Ehm, glede teh dveh agencij je že bil dogovor o tem, da se boste preselili. Eh, gre torej za EMO, ki je pomembna za javnost, za trg. Eh, če bi tukaj predolgo čakali, potem bi izgubili vse strokovnjake, ti bi verjetno potem odšli v zasebni sektor. Tako da se zahvaljujem vsem tistim, ki so nam pomagali pri zaključku uspešnega postopka za selitev EME. Eh, večina osebja bo sedaj v EMI ostala. Kljub tej selitvi, ki je seveda nekoliko neugodna za utopljene družine. S tem se za gospo Ajala treba je izpostaviti pozitivne vidike, ne smemo podcenjevati težave, s katerimi smo soočeni. Eh, no, gospa Ajala, nekoliko ste kritizirali mojega predhodnika. Jaz nikoli ne govorim o nekom, ki ni prisoten, tako da ne bom kritiziral mojega predhodnika. Upam, da me razumete, to preprosto ni moj stil. Jaz cenim mojega predhodnika, dobro sva sodelovala, če imate kakšne probleme z njim, ga prosim povabite in z njim razpravljate o tem. Upam, da to razumete. Kar se tiče vaših bolj splošnih pripomb, enako spolov. Gospa Ajala, upam, da veste, da odkar sem uh, jaz v komisiji, sem tisti, ki se najbolj zauzema za spoštovanje eh, ženskih kvot v komisiji in to ne samo v komisiji. Mm. Eh, prav tako sem pomagal pripraviti listino eh, oziroma zakonodajo o ženskih kvotah v izvršnih odborov odborih podjetij in uspešno izvajamo določbo 40, vsaj 40 odstotkov žensk v um, višjih menedžerskih položajih. To ni uspelo niti SZD-ju, ne administracijam držav članic, ampak mi smo dosegli velik napredek tudi v generalnem uh, eh, sekretarjatu. Uh, eh, za deset odstotkov smo povišali stopnjo ženskih uh, menedžerjev. Če si ogledate recimo uh, moje tri namestnike, lahko gotovite, da so vsi ženske. Nikoli nismo v politiki človeških virov tako upoštevali načela enakosti spolov kot ravno v tej komisiji. Eh, pravzaprav je to samo po sebi umevno, eh, ne na zadnje je to leto 2018 in upam, da bomo zato k malu uspeli doseči cilje glede enakosti spolov. Eh, spodbujamo torej ženski talent. In to ne samo zato, ker moramo, ampak zato, ker sem osebno prepričan v to, da raznolikost prispeva k uspešnosti našega dela. To ima upraviti z raznolikostjo uh, strokovnih odzadi, z raznolikostjo narodnosti, pa tudi z raznolikostjo spolov. No, uh, imeli ste tukaj ne, tudi nekaj pripomb v zvezi z mojim imenovanjem. Jaz nisem tisti, ki je vodil ta postopek, jaz sem predmet tega postopka. Jaz na to imenovanje gledam kot na izraz spoštovanja za mm, moja dolga leta služenja komisiji. Uh, Veliko je bilo rečenega o tem, ampak jaz menim, da sem bil imenovan v skladu za pravili, kolegi komisarju sprejel to odločitev in upam, da boste to spoštovali. To je bil podoben postopek, kot smo ga uporabili pri vseh mojih predhodnikih. Presenečen sem, da. Uh, ljudje toliko kritizirajo moje, morda je zato kriva moja vloga pri pogajanjih o Brexitu ali pa s čim drugim, ne vem, dobro, lahko kritizirate mene osebno, moje izbire, ampak eh, prosim, ne kritizirate tega postopka, saj je bil popolnoma zakonit. No, moram pa reči, da pri samem postopku nisem bil eh, prisoten, kajti takšna je pač praksa imenovanja eh, osebja na visoke položaje. No, kar se pa tiče tega uh, Mm, upravnega odbora. Ta bo preučeval eh, delo generalnih eh, direktorjev pri vodenju svojih služb. Mi močno razlikujemo med eh, administrativnim osebem in pa med političnim delom komisije. Uh, gospod Juncker je sprejel jasno odločitev o tem, da morajo vse politične odločitev, da morajo vse odločitve sprejeti v kolegiju komisarjev. Če torej vidite razliko med uh, stališči gospe Jurove in uh, Moskovičija o davkih, potem je to treba, o tem treba razpravljati v okviru kolegija komisarjev. Če obstaja nestrinjanje na ravni upravljanja, recimo glede stopnje napak, potem pa je to seveda naloga menedžmenta. In uh, potem bi tudi ta uh, odbor za nadzor nad upravljanjem imel tukaj določene pristojnosti. Struktura Junkerjeve komisije ni spremenila vloge generalnega sekretarja. Ta je enaka od Emila Štajna. Morda so se nekatere funkcije spremenile, ampak eh, gref, koordinacija, eh, koherentnosti služb in pa stiki z drugimi institucijami, to so naloge, ki so ostale enake že od vsega začetka in nobenega namena nimamo to spreminjati. No, ta funkcija podpredsednika pa pomeni, da ne bo več protislovnih pobud iz različnih uh, služb. To se je dogajalo v preteklosti. Prej smo imeli pristop od uh, spodaj na vzgor. Veliko več je tako bilo uh, neusklajenih pobud in potem je na koncu moral se skupaj reševati kolegi. Sedaj pa je situacija obrnjena. Kandidat za predsednika komisije gre pred parlament. Uh, svojo vizijo je predstavil leta 2014, šlo je za neko vrsto politične smernice, povedal je, to je mojih deset, deset prednostnih nalog in te naloge so potem izvajali projektni menedžeri v vseh službah v komisiji. Teh treh Teh deset prednostnih nalog je bilo sprejetih tukaj v parlamentu, potem pa so bile izvajane v komisiji. Uh, Včasih je eh, to privedlo do frustracij, ker ni bilo dodatnih prednostnih nalog. Zato smo eh, za 25 odstotkov zmanjšali output komisije. Ampak takrat so se pač vsi strenjali s tem, da bo komisija počela manj, ampak da bo to počela bolj kakovostno. To je bila politična odločitev in ta je privedla do tega, da je komisija bolj osredotočena in kolegi komisarjev je odgovoren za vse takšne izbire. Recimo naj podam zgled. Državljanska pobuda. To vam je številnim izmed vas blizu. V pretekli komisiji je to urejal generalni sekretar. Državljanska pobuda je bila predana komisiji, recimo pobuda proti TTIP. No in to, ali je ta uh, eh, inicijativa dopustna, O tem je odločil generalni eh, sekretar v sodelovanju z pravno službo. Ko je Jean-Claude Juncker postal predsednik komisije, pa je poprašal eh, eh, komisarje, kaj narediti na področju državljanske pobude in komisari so rekli, da bi želeli o tem odločati v kolegijo. Tako da sedaj o tem razpravlja ustno kolegi komisarjev. Zato danes državljanske pobude obravnavamo na bolj državljanom prijazen način. Če dobimo pobudo, ki morda ni najbolje ubesedena, ampak je sicer dobra, lahko komisija delno sprejme to pobudo. Uh, Komisija se je pač odločila, da če dajo državljani neko pobudo, potem tega ne smejo prepuščati administraciji, ampak se morajo s tem ukvarjati komisarji. Kar se tiče stopnje napak, gospa Ajala, pa se lahko zavežem, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo kar se da dosledni. Ravno kar sem poslal pismo vsem generalnim direktoratom, Eh, no, uh, za leto, za katero sem pristojen, za leto 2017 še nisem bil pristojen, ampak za naslednje leto bom pa skušal zagotoviti kar največ doslednosti. Ogledali si bomo stopnje napak, stopnje preostalih napak. Ta zadeva je izredno kompleksna, ima veliko praviti tudi z večletnim značajem našega proračuna. No, in tukaj tudi obstajajo razlike med nami, sodiščem in vami. Jaz bom skušal tukaj poskrbeti še za višjo stopnjo neslednosti. Tudi moji predhodniki so si prizadevali za to in če mi boste dali še nekaj podpore, se bom skušal odrezati še bolje. Hvala lepa in veselim se tesnega sodelovanja za gospo Ajalo. Hvala tudi za prijazne besede, ki ste mi jih namenili. Hvala lepa. Sedaj pa krok poročevalcev v senci. Jaz bom začela kot poročevalka v senci ELS-a. Hvala za vaše informacije. Kar se tiče imenovanja eh, generalnega sekretarja, smo bili pač drugačnega mnenja. To je zapisano tudi v naši resoluciji in o tem bomo razpravljali tudi jutri v odboru za peticije, ko bomo obravnavali poročilo varuhinje človekovih pravic. Ne glede na to pa bi želela, da ste naš zaveznik kaj ti eh, slovite po veliki učinkovitosti. No, eh, omenili ste eh, klirinčko hišo, to je pomembno za neodvisnost Olafa. Zato smo vam hvaležni. No, pa tudi glede te druge točke, namreč uh, uh, gre za ta odbor za nadzor nad upravljanjem. Dobro bi bilo, če bi dobili dokument tega odbora, kaj ti tega bi se želeli tudi podrobneje ogledati. Notranji revizor je preučil določene stvari, ki so se nam zdele zanimive in ki se neposredno tičejo parlamenta. In sicer eh, obravnava poslanskih vprašanj. Eh, to je v vaši pristojnosti. Notranji revizor nekaj veliko povedal o tem. Mi pa bi se zauzeli za to, da če že imamo tako administrativno zahteven postopek, da so potem odgovori vse uredni papirja, na katerega so natisnjeni. Uh, kolegi so pogosto nezadovoljni, kaj ti odgovori preprosto niso izraz uh, spoštovanja do poslancev potem. Obstaja tudi nekaj dvomov okrog statistike, ki jo ne potrdi Eurostat. No, te dvome smo dolgo izražali tudi mi, eh, dobro, da ste sedaj to potrdili tudi vi, želeli pa bi nekaj več informacij v zvezi s tem. Katere so tiste statistike, ki bi jih morali izboljšati? Morda bi lahko nekaj več povedali o tem. in potem spremembe, ki jih boste jutri sprejeli. Kako bo to uh, vplivalo na odbor za revizije? Um, torej, tukaj gre za neposredno vpliv komisarjev na to. Mi bi želeli komisarje bolje uh, seznaniti za tem. Potem vprašanje krčenja osebja. Od leta 2013 smo sicer um, zmanjšali obseg osebja. Uh, za 130 smo povišali um, število osebja AD, za 129 smo zmanjšali število osebja AST, uh, Eh, sedaj več pogodbenih eh, zaposlenih, 357 dejansko to pomeni, torej 10, ras, 10 odstotno porast eh, osebja od leta 2013. Ob povišanju števil delovnih ur bi pravzaprav morali prihraniti več delovnih mest. Danes imamo tudi več neplačanih nad ur kot prej. Zanima me, kaj vi menite o tem in pa potem napredovanje eh, na nemenedžerskih položajih. 79 napredovanj smo imeli v zadnjem letu. Eh, tudi tukaj nas nekoliko skrbi izvajanje kadrovskih predpisov. Eh, kaj vi menite o teh napredovanjih in kakšen je smisel teh napredovanj. In pa še Evropski centr za politične strategije, EPSC, kakšni so načrti za to? Eh, počasi se oblikuje ta centr in zanima me, eh, kakšno je ozadje tega. Eh, sedaj pa nadaljujemo za seznam poročevalcev v senci, gospod Krbrandi. Um, Hvala lepa, predsedujoča, in hvala tudi generalnemu sekretarju, da je danes z nami. Ne bom preveč kritičen, glede na to, da ste danes prvič v našem odboru. Vaš uvodni prispevek je bil bolj PR promocija Evropske unije in to vsekakor podpiram. Če pa se navežem na leto 2017, o katerem sedaj dejansko govorimo, naj povem, da je bilo vsekakor užitek prisluhniti, prisluhniti vašemu predsed, eh, prispevku. Omenili ste, kakšna je vloga generalnega sekretarjata. Pozdravljam tudi enega izmed elementov, ki ste ga omenili. Smotrnost je eden izmed ključnih elementov Evropske komisije tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru. To ste dejali. Sam se že od začetka osredotočam na smotrnost, torej odkar sem bil izvoljen v ta parlament leta 2009. Takrat se tej temi nismo veliko posvečali, ne v parlamentu in ne na Evropskem računskem sodišču. Ampak od takrat se je veliko spremenilo. In prav zato sem zelo zadovoljen, da smotrnost izpostavljate. Ampak, če sedaj preberem sporočilo, ki je podlaga današnje razprave, torej tam, kjer imamo eh, letni pregled, letno zaključno poročilo in tudi tukaj ta uvodni komentar komisarja Oettingerja. Tukaj ni veliko omenjenje tega, kako pomembna je smotrnost, ampak ta bi morala biti glavna, glavno, glavna tema, ne samo kar se tiče eh, sporočanje javnosti, ampak tudi na splošno, kar se tiče predmetov, s katerimi se komisija ukvarja. Če želite zgodbo o uspehu Evropske unije, potem je ključni element, ki ga morate upoštevati tukaj, prav eh, smotrnost. Namreč ljudem moramo pokazati, kaj je dejansko dodana vrednost tukaj pokazati in moramo, da denarja ne premeščamo sem in tja, ampak da res vlagamo v tista področja, kjer eh, vidimo največjo smotrnost in kjer je tudi največ dodane vrednosti. Omenili ste, da je to ključen del predloga za večletni finančni okvir. Hitro sem si prebral poročilo računskega sodišča iz 7. novembra o SKP in eh, skupni kmetijski politiki nasplošno. In SKP vsekakor ne temelji na smotrni porabi sredstev, to je glavno sporočilo računskega sodišča. Še preden je bil objavljen predlog za SKP, je bilo podobno. Namreč že lani, ko je računsko sodišče objavilo svoje poročilo o prihodnosti SKP, so povedali, da če boste vzeli smotrnost kot podlago, potem bo, to, potem bo potrebno radikalno spremeniti skupno kmetijsko politiko. In to se ni zgodilo. Glavno sporočilo računskega sodišča je to, da neposredna izplačila ne temelijo na smotrnosti. Tako pač je. To je potrebno omeniti, ko razmišljamo o zaključku v letu 2017. Pa še nekaj, kar se tiče uh, uradnikov na visokih položajih v generalnih direktoratih, kaj se zgodi, ko jih nekdo nadomesti, to se pač zgodi in potem dobijo neko posebno nalogo, postanejo posebni svetovalci za to ali ono. Leta 2017 je kar, bilo kar 118 posebnih svetovalcev. Kolikor vem, vseh teh 118 nima izjemno pomembne naloge, ki bi se osredotočala na na neki dodani vrednosti. Veliko jih eh, je veliko časa v Provansi, v, eh, na Evropski univerzi tam. Ne vem, nič nimam proti temu, ampak njihovo znanje in izkušnje bi lahko iz, bolje izkoristili. Lahko bi dosegli večjo dodano vrednost za Evropsko unijo, kot pa to počnemo sedaj. To je torej moje konkretno vprašanje glede zaključnega računa za leto 2017. Predsedujoča, opravičiti se moram sedaj, moram zapustiti sestanek, ker moram na glasovanje v odboru Envi, ampak eh, moji asistenti bodo prisluhnili odgovoru generalnega sekretarja. Hvala lepa, gospod Stas, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Lep pozdrav, gospod Selmajer res je, nisva se še spoznala in eh, veseli me, da lahko sedaj osebno razpravljamo o določenih vprašanjih. Naj kar začnem. Letno poročilo o upravljanju in eh, smotrnosti je nekakšna lastna samoocena Evropske komisije glede tega, kako dobro upravljate z sredstvi. In predpostavljam, da to poteka v koordinaciji generalnega sekretarjata. Če si preberem to poročilo, v bistvu vidim, da tukaj podajate relativno optimistično, pozitivno sporočilo. Torej, najpomembnejši projekti eh, so bili izvedeni, stopnja napake je bila nizka in tako naprej. Ampak to je vaša samoocena, samoevalvacija. Po drugi strani pa Evropsko sodišče tega ni obdelalo. Želel bi si, da bi Evropsko računsko sodišče si vzelo čas za to, da pregleda ta, to poročilo Evropske komisije in preverilo, ali tam vse drži, ali je tam kakšen aspekt, ki potrebuje uh, poglobljeno analizo. Uh, Izboljšati bi morali sodelovanje med evropskim računom, torej ta nadzor, predvsem strani Evropskega računskega sodišča na komisijo. Pri finančnem upravljanju, tukaj piše, da ima komisija nekakšen eh, znesek, s katerim upravlja. In tukaj govora o 1,7 odstotkih poročilo računskega sodišča pa uh, govori tukaj tudi o stopnji napake pri izplačilih, ki je podobno visoka. Torej, prav imate, tukaj, ko govorimo o 1,7 odstotka, to je nižje kot uh, stopnja pomembnih napak 2 odstotka, kar je meja. Tako da to se zdi na prvi pogled dobro. Ampak, če si ogledam poročilo računskega sodišča, potem eh, vidimo, da je računsko sodišče izpostavilo določene napake, določene pomankljivosti, še posebej v eh, operativnih programih. V teh programih obstaja stopnja napake pri, eh, vse, pri pomembnih napakah, ki je veliko više od dveh odstotkov. Komisija ima več kot 13 različnih eh, stop napak, ki, stopen napak, ki jih obravnava in na koncu ta stopnja napake, ki jo sedaj omenjate, sploh ni končna, ker še ni bilo obravnavanih vseh aspektov. Torej, s tem podatkom, ki ste ga predstavili, ste želeli malce razvodeniti končni rezultat stopnje napake, ki še ni določen. Torej, Gospod Selmajer, sprašujem vas, zakaj je vaše poročilo v bistvu precej drugačno od poročila računskega sodišča? Pa še tretje vprašanje. Veliko ste govorili o tem, kako je spremenjena finančna uredba, trenutno še potekajo pogovori glede reforme skupne kmetijske politike, potekajo tudi eh, pogovori o uredbi o skupnih določbah in tako naprej. Vse več je pozivov glede tega, da bi se um, nadzor strani komisije glede izplačil znižal in da bi države članice prevzele več odgovornosti, več pristojnosti za ta nadzor nad sredstvi. Tukaj se mi zastavlja nekaj vprašanj. Slišal sem veliko želja in pričakovanj glede tega, da bi morali upoštevati vprašanje pravne države v določenih eh, državah članicah, ali se to spoštuje in tako naprej, in v primeru nespoštovanja, da bi tukaj posegali v izplačila. Ampak tukaj se mi zdi sedaj problematično. Po eni strani želite nadzor nad eh, izvajanjem teh programov prenesti iz centralnega upravljanja na komisiji na države članice. Ampak sedaj, če vemo, da imajo nekatere države članice težave z eh, spoštovanjem načel pravne države, vsi vemo, katere države to so, temu se je posvetil tudi podpredsednik komisije gospod Timmermans. Torej, kako bomo sedaj eh, prenesli te pristojnosti na države članice in zagotovili, da se bo spoštovala ta stopnja napake manj kot 2 odstotka? To me zanima pa še nekaj, kar eh, je povezano s tem in sicer gre za vprašanje konkretno glede tega, kakšna je situacija na češkem. Že prej smo podobna eh, vprašanja zastavili komisarju Mojedasu. Slišali smo, da je bilo na češkem eh, kar nekaj nenavadnih zgodb, da so se stvari odzvijale tako, da so zaobšli pravila Transparency International je tukaj izpostavil situacijo tudi češka stranka piratov, se je pritožila glede um, domnev, da je češki premije vključen v konflikt interesov. Po eni strani namreč zauzema položaj premijeja na češkem, po drugi strani pa ima tudi tesne stike s podjetjem, ki je velik prejemnik evropskih sredstev in to večmiljonskih evropskih sredstev. Mi kot odbor za nadzor proračuna imamo tukaj veliko vprašanj. Ta vprašanja smo poslali komisarju Oettingerju in ta nam je povedal, da je komisija resno vzela ta primer in da bodo opravili skupno preiskavo med različnimi generalnimi direktorati, ki so povezani z tem vprašanjem. Pred tremi, leti, eh, pred tremi tedni nam je v Strasburgu komisar eh, Hogan povedal, da je res potekala skupna preiskava med DG Ample, DG Budge, DG Regio in eh, da je torej ta preiskava se že začela. Včeraj smo se pogovarjali z komisarko Kretu in v pisnih komentarjih o tem vprašanju nam je povedala, da ne obstaja formalna skupna preiskava, da se je pač zgodila preiskava zaradi pritožbe, do katere je prišlo. To pa je v neskladju z odgovorom, ki ste nam ga vi, vi podali na naše pisno vprašanje. Torej, dejali ste, da boste parlament obvestili o rezultatih skupne preiskave. Torej, ali obstaja skupna preiskava ali ne. Pogovarjali smo se danes dopoledne tudi z predstavniki DG Regio, DG Empel, DG Budge in DG Agri. Oni so povedali, da so ti generalni direktorati opravili svojo preiskavo in da je bila preiskava koordinirana. Torej, sedaj me pa zanima, kaj je res in kaj ni. Ali lahko poveste, ali poteka preiskava? in ali se preiskava koordinira med generalnimi direktorati. Zakaj tega potem niste želeli povedati? Ali lahko komisija se zaveže k temu, da bomo rezultate preiskave mi kot Evropski parlament prejeli in to kmalo? Ne gre za prazen nič, gre za pomembno vprašanje, gre za eh, stike med premijejem ene izmed držav članic in podjetjem, nad katerim imata premij nadzor, pa je v konfliktu, z, eh, konfliktu interesov. Na sestanku danes dopovdne so nam povedali, da je tudi v stari finančni uredbi čisto dovolj pravil, ki se nahajajo morda v drugih zakonodajnih aktih in s temi pravili je mogoče preprečiti konflikte interesov, kot v tem primeru. Torej, prosim, če lahko odgovorite na ta vprašanja, če lahko podate več informacij o tem pomembnem primeru. Na češkem je glede tega potekalo kar nekaj demonstracij. Tudi v parlamentu bo v petek ta teden potekalo glasovanje o tem primeru, torej prosim, če nam lahko poveste več informacij o tem primeru. Hvala. Kolega De Jong, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Tudi z moje strani bi pozdravil gospoda Selmajerja, govoril smo, govorili smo o njem, o njegovem uh, eh, imenovanju, nismo se pa še pogovorili z njim. In, uh, pomembno je, da se potrudimo uh, doseči dobro sodelovanje z njim in uh, generalnim sekretarjatom komisije. Navezal bi se na to, kar je povedal uh, kolega, glede na tega, da poteka preiskava. Včeraj smo se pogovarjali tudi z. Uh, strokovnjaki iz odbora, ki, poteka, ki izvaja to preiskavo. Čisto kratko vprašanje bi zastavil predsedujoča, ker razumem, da potrebuje naš gost tudi čas za to, da odgovori. Zanima me, je, kakšno je horizontalno stališče komisije tukaj. Komisija je pripravila. Vanuit het Europees Parlement dat er eh, bij de Komisija je tukaj pripravila predlog in eh, ombudsman bi lahko bil eh, stična točka za žvižgače, ki želijo podati pritožbo. Predvsem tiste, tudi izven Evropske unije, ki imajo, naprimer, kakšne informacije povezane z finančnimi interesi Evropske unije. Gre torej za nekakšno inštitucijo, za organ, na katerega se lahko obrnejo žvižgači, ki jih zanima, kako lahko podajo informacije, kakšne pravice obstajajo, kakšno zaščito lahko dobijo. Torej, zanima me, kakšen je horizontalni pristop komisije do te možnosti. Pogovarjal sem se tudi z Ulijem Hostom, ne vem, ali ga poznate, ampak delal je za Evropsko komisijo. Letos poleti eh, so ga odpustili in po lastni definiciji je tudi eh, ta žvižgač. Namreč podal je kar nekaj informacij o različnih situacijah v komisiji. Na nizozemskem gre za pomemben primer, ki je odzvanjal tudi v medijih. Torej, eh, ta oseba je dobila odškodnino komisije ob odpustu v višini 1800 evrov, ampak eh, prišlo je do nekih zapletov tukaj. Najpomembnejše vprašanje pri žvižgačih je ta človeški aspekt, kaj se z osebo potem zgodi. Seveda je potrebno spoštovati pravila, ki obstajajo, ampak razumeti moramo, da morajo žvižgači uživati tudi v določeni stopni eh, zaščite. Potrebno jih je obravnavati malce drugače kot druge zaposlene. Pogovoril sem se neformalno že z eh, prvim podpredsednikom komisije in tudi vas bi rad vprašal, ali ne bi mogli pripraviti nekega predloga, kako urejati to vprašanje. Torej, eh, zanima me, ali se lahko skupaj pogovorimo o stanju žvižgačev, tako v komisiji, kot tudi drugod. Hvala. Najlepša hvala, gospod Dala Franka. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi jaz bi se zahvalil generalnemu sekretarju in eh, računskemu sodišču, da so danes z nami. Upoštevati moramo, da gre tukaj za razrešnico za proračun za leto 2017, pa tudi za politični eh, demokratični nadzor, ki, tem, ki temu pripada. Prisluhnili smo različnim komisarjem in to je izjemno pomembno. Pomembno je, da lahko prisluhnemo tudi novemu generalnemu sekretarju komisije sodelovanje med Evropskim parlamentom in različnimi inštitucijami Evropske unije je zelo pomembno v tem primeru, sodelovanje z Evropsko komisijo. Le na tak način lahko naše delo neovirano poteka in tako lahko dosežemo rezultate. Sedaj ne bom eh, govoril o imenovanju generalnega direktorja, namreč Evropski parlament je o tem pripravil resolucijo in o tem bomo gotovo razpravljali še naprej v okviru odbora regij in odbora peti. Bi pa rad zastavil nekaj vprašanj generalnemu sekretarju glede tega, kako lahko izboljšamo koordinacijo med posameznimi generalnimi direktorati komisije in nami. Zanima me, kakšno je njegova zamisel, kako bi lahko izboljšali postopke pri komuniciranju. Še posebej me zanima vprašanje komuniciranja. Kako lahko izboljšamo naš način komuniciranja? Izboljšati želimo ugled naših inštitucij, izboljšati želimo stopnjo transparentnosti, prepoznavnosti inštitucij in tako naprej. Namreč to ni inštitucija, v kateri živijo birokrati brez imena in brez interesov, zaščititi moramo ugled teh pomembnih inštitucij. Preden bi, zaključim, bi omenil še dve stvari. Generalni sekretar, sekretar je govoril o pomembnem dogovoru, sklenjenem med Evropsko unijo in Japonsko. In komisiji bi morali čestitati, da je sprejela tako pomemben trgovski sporazum. Žal ni uspešno dokončan trgovinski sporazum z ZDA, imamo pa namesto tega sporazume z Vietnamom, Korejo in Japonsko. Prav ta teden je potekalo tudi pogajanje glede eh, dogovora z ZDA, naslednji pogovori pa so predstavljeni na kasnejši datum. Zanima me, ali ste sprejeli kakšne korake za to, da bi ponovno obudili pogajanja o trgovinskem sporazumu z ZDA, ki zadeva kar 750 milijonov ljudi. Vsekakor je tukaj potrebno precej koordinacije med posameznimi generalnimi direktorati. Jaz sem poročevalec pri odboru za zunanje zadeve glede pomembnega projekta in zanima me, kakšno je stališče generalnega sekretarja, glede narave finančnih instrumentov tukaj. Gre za zelo edinstveno naravo teh instrumentov. In naš odbor je imel včasih poseben odbor, ki se je temu posvečal, žal pa nekateri kolegi niso prepričani o tem, ali je smiselno imeti takšen poseben instrument. Mislim, da bi morali zaščititi vlogo Evropskega parlamenta tukaj in zanima me, kaj o tem meni generalni sekretar. Gre namreč za vprašanje, o katerem razpravlja več različnih odborov v našem parlamentu. Hvala. Hvala lepa, gospod Pirinski. Najlepša hvala je ja, kratek komentar z moje strani. Gospod eh, generalni sekretar, naj vam povem, da je politika za integriteto nekaj, kar mora biti ključen del postopka razrešnice. Prav zdaj bi nam morali ponuditi nekaj konkretnih odgovorov na ta načelna vprašanja, ki eh, smo vam jih zastavili v resoluciji iz 18. aprila. Omenil bi tri izmed teh vprašanj, tako da jih lahko poskušate odgovoriti. Prvo vprašanje je, Zakaj je komisija uporabila drugačen postopek za imenovanje namestnega generalnega sekretarjata in generalnega sekretarja eh, za ista kandidata? Na sestanku kolegija ste podali svoje mnenje, da so se spoštovala vsa pravila, ampak zanima me, zakaj so uporabili dva različna nabora, dve različna sklopa pravil pri teh imenovanjih. drugič to ni neposredno povezano z vašim imenovanjem. V odstavku 92 smo pozvali komisijo naj pred koncem leta 2018 pregleda svoje upravne postopke za imenovanje višjih uradnikov in sicer z namenom, da bi zagotovili to, da se izbere najbolj primerne kandidate ter zagotovi največjo transparentnost in enake možnosti vsem kandidatom. Na tak način bi lahko pripravila Evropska komisija vzor, kako delovati za druge institucije. V 30. odstavku pa smo zapisali tudi, da v 17. členu poslovnika Evropske komisije eh, poslovnik daje velike odgovornosti generalnemu sekretarju, ki mora imeti specifičen nabor izkušenj in zagotoviti neutralnost generalnega sekretarjata v tako posebnem okolju. Do septembra 2018 smo želeli informacije o tem, ali boste posodobili ta eh, člen v poslovniku. Prosim, če mi lahko odgovorite na ta specifična vprašanja. Ja, kar nekaj zelo raznolikih eh, vprašanj, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovani eh, člani odbora KONT. Hvala za ta zanimiva in tudi modra vprašanja, ki ste jih zastavili. Bi začel kar na koncu, namreč to zadnje vprašanje je za me najtežje, namreč tudi sam sem človek. Dejal bi vam, da ne, izpodbijaj, ne izpodbijajte moje integritete. Namreč eh, nikoli nisem imel priložnosti odgovoriti na to. Ne izpodbijajte moje neutralnosti, sam nisem strankarski človek, nisem nikoli bil v kakšni stranki funkcionar. To so samo govorice in govorice niso isto kot resnica. Bolje je, da spregovorite z ljudmi in ne o njih. Sam sem eh, evropejec, prepričan sem v evropski projekt, že 14 let delam v Evropski komisiji in svoje celotno življenje sem posvetil evropski projekt uniji. Ko govorimo o vladavini prava, mislim, da moramo prisluhniti tudi osebi, ki jo nečesa obtožujemo. Če imate problem z postopkom, se obrnite na kolegi. Namreč kolegi je sprejel to, eh, ta postopek. Jaz sem osebno zadovoljen, da me je kolegi imenoval, ampak zadovoljen sem tudi, da sem speljal celoten postopek, s katerim sem pokazal, da sem izkušen in da lahko opravljam to nalogo. Dve možnosti sta, ali sem nekompetenten in sploh ne znam ničesar upravljati, ali pa sem nadkompetenten in očitno upravljam z vsem in vsemi. To sta dve teoriji, ki krožita v govoricah v Bruslju. Naj vam povem, da sem že 14 let dejaven v komisiji in da sem spoštoval vse sp postopke. Če imate kakšne druge dokaze, mi jih prosim predložite, govoric pa ne širite. Komisija ni sprejela nobenih upravnih postopkov samo za moje imenovanje, sledili so pravilom, ki jih je sprejel zakonodajalec in ta enaki postopek je bil uporabljen že toliko krat za toliko drugih kandidatov v Evropski komisiji, težavo pa imate samo z menoj. Priznajte, težavo imate z menoj in ne z Evropsko komisijo. Povejte mi, povejte mi jasno, kaj je težava v meni. Nisem nobena pošast, sem samo človek, sem evropejec. In dovolite mi, da tudi povem svoje mnenje. Sedaj pa glede drugih vprašanj. Gospa Gresle, zanimalo vas je, kako obravnavamo pisna vprašanja parlamenta. Jaz jih eh, resno jemljem, zelo resno jih jemljem. Vsako parlamentarno vprašanje, ki je pomembno, sam preberem. Namreč dialog z Evropskim parlamentom se mi zdi izjemno pomemben. Je pa res, da obstaja veliko število pisnih eh, vprašanj. Opravičujem se, če odgovori niso vedno popolni, sam se potrudim, da so kar se da celoviti. Generalni sekretarjat to seveda samo koordinira. Komisari in njihov kabinet naj bi to prebrali in odgovorili. Gre torej za postopek v kolegiju in včasih ti odgovori morda niso tako jasni, kot bi jih komisar lahko podal v eh, odboru, naprimer osebno. Sam bom pa tudi v prihodnosti ta vprašanja prebral še bolj pozorno, res eh, se osebno zavezujem k temu. Kar pa se tiče statističnih podatkov in njihovega upravljanja. Omenili ste vprašanje koherentnosti teh podatkov. Skupaj z generalnim direktorjem Eurostata sem poslal dopis vsem službam komisije, da naj izboljšajo kakovost statističnih podatkov. Potrebujemo namreč zanesljive statistične podatke in eh, da so ti podatki res dobro pripravljeni. Predsedujoča, zanimalo vas je tudi nekaj, kaj, kako je z revizijo. Odbor za napredek pri reviziji je velik napredek te komisije. Prisotni, namreč komisarji so prisotni na vsakem sestanku v tem primeru. Gospod Timmermans je tukaj res resno vzel svojo službo, sestal se je z eh, predstavniki in sedaj je vedno pet ali šest komisarjev in generalnih direktorjev pri vsakem takšnem sestanku. Postopek je torej veliko boljši. In eh, sedaj, če bo kolegi sprejel ta svežen glede upravljanja, to bo vse na voljo v javnosti, namreč gre za javne dokumente in mislim, da bo to okrepilo celoten odbor za revizijo. Mislim, da bo to izboljšalo postopek eh, in sicer to bo seveda tudi v skladu s priporočili storitve za interno revizijo. Mi smo si ta priporočila ogledali in jih tudi upoštevali. Interni revizor je seveda neodvisen, ampak mislim, da je zadovoljen z našim odzivom, če pa ne bo, pa bomo o tem še nadaljno razpravljali. Sedaj pa teh pet odstotkov zmanjšanja števila zaposlenih. Ko sem prišel na komisijo pred 14 leti iz zasebnega sektorja, je bila situacija drugačna. Še vedno mislim, da je komisija najboljši javni eh, sektor v celo, torej najboljši javni zaposlovalec v celotnem, eh, cel, v celotni Evropi, najboljša javna uprava. Mnogi tega ne razumejo. Posebna skupina 50 in tisti, ki delajo na področju Markosur, morda sploh ne štejejo svojih delovnih ur, namreč eh, drugače verjetno to sploh ne bi šlo. Komisija je dobila vse več novih nalog. V evropskem semestru si moramo ogledati vse različne aspekte politike Evropske komisije. In na področju migracij je komisija kar naenkrat dobila delno pristojnost, morda ne eh, zakonodajno, ampak vseeno politično pristojnost, da pomagamo pri upravljanju migracij v državah članicah. V tem kontekstu je torej res eh, odlično, da smo uspeli znižati število zaposlenih, kljub temu, da imamo nove naloge veliko ljudi dela bolj intenzivno, naši zaposleni pa so tudi res izjemno eh, nadarjeni in eh, zelo uspešni. Zastavili ste mi vprašanje glede višjih svetovalcev. Mislim, da s tem ne zaobidemo pravilnik eh, za zaposlene. Pravilnik za osebje pač omogoča različne karierne poti. Nekateri gredo v upravo v upravne položaje, drugi, ki pa imajo drugačne izkušnje in drugačno strokovno znanje, pa lahko tudi dobijo višji položaj, ne da bi bili upravno osebje. In to obstaja v vseh organizacijah, zato se zahvaljujem pravilniku za, eh, za poslovanje, ki to omogoča. Torej, potrebujemo eh, osebje, ki upravlja in, podjetje, eh, in osebje, ki ima strokovne izkušnje. V prejšnji komisiji je obstajala BEPA, v tej komisiji pa uh, imamo te, to osebje, ki svetuje predsedniku komisije in podpredsednikom pri koordinaciji in uh, usklajevanju delovnega dela. Ti ljudje razmišljajo o tem, kako bi lahko bolje organizirali delo v prihodnosti, naprimer uh, eh, oblikujejo belo knjigo o prihodnosti Evropske unije. Komisija je tukaj naredila zanimiv, nenavaden korak naprej. Razmišljala je o prihodnosti, pripravila pet možnih scenarijev, kako bi se Evropska komisija lahko razvila v prihodnosti. Od teh eh, služb dobivamo nove dodatne informacije, potem imamo službo glede digitalnega enotnega trga, harmonizacije socialnega stebra in drugih stvari. Osebje v tej enoti niso nečaki in uh, sini drugih zaposlenih, ampak jih zaposlimo na podlagi njihovih znanj, njihovih izkušenj. Naslednji predsednik komisije, naslednji kolegi se lahko odloči, da te ljudi zamenja, namreč eh, mandat tega osebja poteče s to komisijo. Nekateri pravijo, da jih bo naslednja komisija odpustila, ampak to ni res. Ti ljudje so zaposleni za obdobje mandata ene komisije. Gospoda Grebrandija trenutno ni več, ampak njegovi svetovalci mu lahko povejo več informacij. Ko govorimo pozitivno o Evropski uniji, to ni samo PR. Vedno moramo govoriti na podlagi dokazov. Če pa nimamo dokazov, pa je bolje, da o tem ne govorimo. Namreč eh, PR ni smiseln, če nimamo dokazov, ki podkrepijo naše zgodbe. Mislim, da ni velike razlike med našim letnim poročilom o smotrnosti in poročilom računskega sodišča. Ja, mi smo prikazali pozitivno sliko, ampak ne pretirano pozitivne. Vse je bilo zelo realistično. Računsko sodišče ima drugačen način razmišljanja in dejali so, da je komisija uporabila davkoplačevalski denar na sprejemljiv način in zato so podali kvalificirano mnenje že drugo leto zapored. Njihov stil poročanja je drugačen, ampak poročili si ne nasprotujeta. Sta usklajeni in to je tudi dobro, drugače bi morali spreminjati naš način delovanja in eh, upoštevati priporočila. Pa še vprašanje glede posebnih eh, svetovalcev. Komisija nima 118 posebnih svetovalcev. Gre za ljudi, ki svetujejo komisarjem osebno. Večina jih je neplačanih, nekateri dobijo samo potne stroške. Naprimer. To ni isto kot ljudi v komisiji, ki so bili eh, višji uradniki, potem pa so dobili enak rang kot eh, generalni direktor, ampak to niso samo svetujejo komisiji, nimajo pa dnevni, vsakodnevnih nalog upravljanja. Naš eh, generalni direktor Matijas Ruter pomaga generalnemu sekretarju pri tem, kako oblikovati večletni finančni okvir pri vprašanju migracij in pripravljenosti na Brexit. To je smiselno, ne smemo kar tako izgubiti ljudi, ki imajo veliko izkušenj, veliko znanja. V zadnjem letu svojega mandata jim ni potrebno poročati, eh, pripravljati različnih upravnih poročil in tako naprej, ampak samo svetujejo. To je torej nekaj pozitivnega za obe eh, strani. Ni tako, da samo pohajkujejo po, Floren po Firencah, res je, da je tam pomemben institut za evropske študije, odkudar včasih dobimo dobre informacije in države članice ter komisija z njimi dobro sodelujemo. Gospod Stas, vi ste podali kar nekaj pomembnih vprašanj. Na ta vprašanja bi odgovoril po vrsti. Vsi smo imeli, dejali ste, da smo pozitivni in optimistični glede letnega eh, pregleda mislim, da nam je uspelo relativno dobro. V letu 2017 smo dobro upravljali finančna sredstva, to kaže tudi poročilo računskega sodišča, kljub temu, da so oni morda malce bolj kritični. Različne številke pa so posledica tega, da si mi včasih razlagamo stvari v letnem okvirju, včasih pa v večletnem okvirju. In to je potem povezano z zapletenimi aspekti večletnega finančnega okvirja. Maja in junija smo pripravili predlog za poenostavitev večletnega finančnega okvirja. Na tak način bi lahko izboljšali smotrnost, kot je to želel gospod Grebrandi. Zakaj? Želimo si več evropske dodane vrednosti in eh, boljšo smotrnost. Hvala eh, za vaš inter, vaše interno poročilo o tem vprašanju, namreč pomagali ste nam izboljšati situacijo. Zastavili ste tudi vprašanje o skupni kmetijski politiki in reformi te politike ali je vse popolno v SKP. No, mislim, da je računsko sodišče tukaj pripravilo poročilo in jaz jim ne bi nasprotoval. Je pa lažje SKP kritizirati, kot pa jo izboljšati. To je najstarejša politika Evropske unije in mnogo članov Evropskega parlamenta je izjemno ponosnih na to politiko in se za njo bori. Komisija je skupaj s komisarjem Hoganom poskušala modernizirati SKP, istočasno pa je ne želi revolucionirati. Želimo si, da bi bila SKP bolj odgovorna tudi do držav članic. Zato ste prosili poslanci, vaš odbor in tudi drugi odbori. Mi se ne želimo odpovedati nadzoru, ne, ampak v določenih primerjih je po našem mnenju bolje, če stvari upravljajo na terenu in SKP je tako in tako že pod deljenim upravljanjem. To ne pomeni, da moramo. Eh, celotni nadzor prepustiti državam članicam. Imeli ste pomisleke glede pravne države in jaz se vsekakor zauzemam za spoštovanje pravne države. Ne samo zato, ker sem pravnik, ampak ker menim, da je to v bistvu lepilo, ki drži skupaj Evropsko unijo. Ne bi pa rekel, da imajo naše države članice težave pri izvajanju programov. Res je, obstajajo nekakšni problemi in to je potrebno odpraviti. Tam, kjer pa prihaja do sistematičnih kršitev, pa smo v novi finančni uredbi pripravili tudi možnosti, kako se to odpravi. Izvajanje proračuna naj bo povezano z spoštovanjem vladavine prava. Dobili smo tudi podporo eh, strani vašega odbora, več podpore kot pa od držav članic. To je torej moj odgovor. Ne moremo kar tako reči, da je problem pri vseh državah, ampak če identificiramo težavo v eni državi članici, pa potrebujemo mehanizem, da se odgovori na to težavo. 75 odstotkov proračuna že tako in tako izvajajo države članice, zato se moramo zanesti na, njihove, na njihova sodišča, na njihove javne tužilce in tako naprej. Prav zato smo tudi vzpostavili um, pisarno Evropskega državnega tožilstva evropski javni tožilec sicer ni tako močan, kot smo, kot smo si mi to želeli po zakonodajnem postopku, ampak skoraj vse države članice bodo sodelovali v tem programu. Pri naslednjem večletnem finančnem okvirju naj dobi evropski eh, javni branilec veliko več pristojnosti. Kar pa se tiče Češke republike, Tukaj je veliko vprašanj notranje politične situacije na Češkem. Ne želim komentirati specifično glede nekega politika, to namreč ni moja vloga ali vloga komisije. Povem lahko samo to, da smo prejeli pritožbo in da bomo tukaj tudi ukrepali. Ne bi govoril o preiskavi, preiskava je namreč pravni termin in še da, sedaj še nismo na tej stopni. Smo si pa resno ogledali, kakšna je situacija. Pri nas namreč verjamemo v to, da moramo biti popolnoma netolerantni do goljufi in e, eh, prevar. Si pa ogledujemo to situacijo in glede na to, da gre za politično občutljivo vprašanje, moramo biti pravno gledano zelo natančni. Ne želim biti del političnih igric, ki se jih grejo v državah članicah. Tudi ne zanima me, kdo se igra te igrice, ker tega ne vem. Ampak dobili smo uh, obtožbo, dobili smo uh, različne pritožbe in zato bomo to tudi pregledali. Spoštovati pa moramo pravila prava, prisluhniti nasprotni strani. In komisija je sedaj vključena v preiskavo o tem vprašanju. Naš generalni direktor vam je pojasnil, kaj so stara pravila, kaj so nova pravila v 61. členu in sedaj moramo uh, pregledati, kaj se je dogajalo prej po starih pravilih Retroaktivnost tukaj namreč ne velja in kaj se dogaja sedaj po novih pravilih. Smo v stiku z češkimi oblastmi in takoj, ko bomo vedeli več, vam bomo to sporočili. Ampak dovolite nam, da najprej preučimo vse dokaze. Hvala. Have, uh, um, then, uh... Potem še vprašanje gospoda De Jonga. Najlepša hvala za dobro sodelovanje v strokovnih skupinah. To, kar ste povedali o tem, je res, to smo tudi resno vzeli, sploh v zadnjih nekaj letih. Osebno menim, da bi morale strokovne skupine delovati čim bolj transparentno, bi morale biti bolj uravnovešene tudi v smislu spolne enakovrednosti. To je nekaj, kar sem omenil že prej. Osebno ne bi pretiraval pomena teh strokovnih skupin. Nekoč je neki generalni direktor dejal, da če ne želite storiti ničesar, ustanovite strokovno skupino. No, če se pa vzpostavi strokovna skupina, potem mora ta odražati tudi situacijo v Evropski uniji, tako v smislu zastopanosti spolov kot zastopanosti interesov. Zagotoviti je treba dobre nasvete in ustrezno raven strokovnega znanja upam, da se bomo o tem še pogovarjali. Potem pa še žvižgače, mislim, da je Evropska unija kar uspešna na tem področju, imamo predpise za te žvižgače, čeprav ne v vseh državah članicah, to je treba povedati. Imamo torej določene predpise na ravni vse osebe, glede žvižgačev, ki obstaja že kar nekaj časa. So to nekakšni zasilni instrumenti, če to. Če nič druge ne deluje, potem imamo tudi nekatere druge instrumente, lahko se obrnemo na OLAF, na hierarhijo in tako dalje. V večini primerov imamo torej rešitve, za težave, ki jih je mogoče identificirati. Se pa strinjam z vami, da je treba upoštevati tudi človeško plat. Ne bom komentiral posameznih primerov, vse to ne bi bilo pravično do zadevnih oseb, ampak vem, da ste se pogovorili s prvim podpredsednikom glede tega. Z veseljem pa se bom pogovoril o tem z vami, vendar pa na štiri oči, zato da bova lahko zaščitila zasebnost zadevnih oseb. Gospod Celofranka, hvala za izraženo podporo glede splošnega izida postopka razrešnice kako lahko okrepimo sodelovanje na področju komunikacije in pa preglednosti. Mislim, da je to tema, na kateri moramo delati skupaj v času do volitev Evropskega parlamenta. Komisija smo seveda uradniški aparat, vi se boste morali seveda na tem področju boriti. Vedel sem nekaj primerov, imamo naprimer Evropski proračun, ki je usmerjen v rezultatu, to je tudi na spletni strani. Pri uvodnem nagovoru sem predstavil tudi nekaj primerov, ki govorijo o tem, kaj proračun dosega na tem in tem področju. Ne moremo torej enostavno prepustiti, da nacionalni pristojni organi poberejo vse zasluge za izgradnjo nekega mostu in pogosto to niso le mostovi, ampak so to recimo tudi vetrne elektrarne, visokotehnološki projekti, kjer imajo pri tem kaj tudi institucije Evropske unije. Mislim pa, da moramo to na uporabniku prijazen način predstaviti. Nekateri pravijo, da je to propaganda, mislim, da ni nobena propaganda, če predstavimo dejstva, ampak v vaših rokah je seveda, da prijete do politične odločitve, mi seveda lahko poskrbimo za ta dejstva, potem je pa treba dejstva uskladiti s tem, kar se dejansko dogaja. V letnem poročilu uspešnosti oziroma smotrnosti imamo tudi določene okvirške, ki jih treba izpolniti. Gospa Jala je že govorila, da je v nekaterih obrazih mogoče uporabiti le dva ali tri stavke, ali je to uporabno ali ne. V nekaterih primerjih morda ni uporabno, ampak to je nekakšen izvršni povzetek tega, kar predstavljajo vse statistike in lahko je to koristno. Hvala tudi za podporo glede sporozuma med EU in Japonsko, glede sporozuma Merkosur, lahko povem, da na tem področju intenzivno delamo, vendar pa to ni le v naših uh, rokah. Merkosur sam po sebi je zelo kompleksna organizacija, bolj kot EU. Sem pa prepričan, da bomo v času tega mandata poskrbeli za napredek tudi na tem področju. Evropska komisija ne bo razkrila vseh kart. Veliko ljudi na komisiji in pa tudi služb na komisiji se ukvarja s tem in tudi na generalnem sekretarju to pazljivo spremljalo. In nekateri drugi generalni direktorati se seveda ukvarjajo z sodelovanjem na mednarodni ravni, je pa to bistvenega pomena v smislu multilateralizma. Tudi ameriški partnerji to pazljivo spremljajo. Zanimivo je to, da v času, ko se ZDA umikajo iz globalnega odra, se Evropska unija podaja na različne dele globalnega odra. In tudi to je nekaj zanimivega, kar bi bilo dobro izpostaviti. Spoštovana predsedujoča, upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja, še posebej na vaša, ki so najtežavnejša, tako kot vedno, tako kot je tudi prav. Sem vam pa na voljo tudi v prihodnosti, če bo treba še kaj pokomentirati, dopolniti, tako na individualni ravni kot na ravni odbora. Hvala. Na koncu pa še kolega Pirinski. Samo nekaj bi želel pojasniti, gospa predsedujoča. To se mi je zdelo potrebno. Vprašal sem, ali bo komisija, se k temu zavezuje resolucija parlamenta, obveščala Evropski parlament o prenovitvi administrativnega postopka pri imenovanju višjih funkcionarjev in obenem, ali nas boste obvestili tudi o prenovitvi poslovnika, če bo komisija primorana to storiti na osnovi resolucije. Nisem spraševal o osebnih značilnostih generalnega sekretarja, zato absolutno ne razumem njegovega odgovora. Pravzaprav me je skušal nekako okregati in mi zastaviti določena vprašanja. V tem smislu očitno ni razumel, kar sem želel pa vprašati. Vredno meni, da sta ti dve zaprosili Evropskega parlamenta neutemeljeni, brez razloga in v tem primeru mislim, da moramo dobiti konkreten odgovor komisije. Ne zdi se nam, da bi morali biti mi tisti, ki pridobivamo te informacije. Ponovno pa se sprašujem, ali generalni sekretarjat meni, ali se lahko dejansko individualno odloči, ali resolucija Evropskega parlamenta ima dovolj teže ali pa ni dovolj utemeljena. Morda se mora posvetovati s predsednikom komisije, morda bi morala Evropska komisija sama to obravnavati, saj tukaj ne gre le za kakršnakoli priporočila, ampak so priporočila, ki dosegajo samo srčiko integritete in politike Evropske komisije. Gospa predsedujoča, glede na to, da je z nami danes generalni sekretar prvič pri razpravi o razrečnicah. Razrečnice morda se bo naučil s časoma, da je neprimerno, da kritizira člane, da zaslišuje poslance glede tega, kaj si mislijo. Ne, mi smo tisti, ki zastavljamo vprašanja in komisija je tista, ki mora zagotoviti odgovore. No, morda bi še enkrat zastavila to vprašanje. Namreč eh, resolucijo smo mi sprejeli. Zanima me, kdaj boste vi poslali odgovor in tudi, kar se tiče poročila eh, ombudsmana, kdaj boste odgovorili. Gospa predsedujoča, nikakor nisem želel okriviti člana Evropskega parlamenta, ampak sam sem se odzval na nekatere osebne komentarje, ki so bili usmerjene name. Konkretno, kaj bo storila Evropska komisija, kar je večkrat povdarjal že gospod Oettinger in pa tudi kolegi komisarjev, obravnavili bomo vsa ta vprašanja. Mislim, da so na poti tudi odgovori na pisno vprašanje ombudsmana. Morate razumeti, osebno ne sodelujem pri tem procesu, pri odgovoru na ta vprašanja. Kolegi komisarjev se odločajo o tem, ko mi zastavljate vprašanje, lahko enostavno le posredujem ta vprašanja. Prej to storim z veseljem, saj še nikoli ni, nisem mogel predstaviti svojih stališč. Seveda me veseli, če lahko stališče predstavim, sem na voljo tudi gospodu Birinskemu, ampak to, kar se bo odločil kolegi komisarjev, mislim, da je popolnoma v njihovih rokah, to se odloča na politični ravni. Sem pa na voljo vam, vsem članom odbora, vsem, ki se želite srečati z mano, ki želite spoznati mene kot eh, osebnost, kot človeka in bi me želeli vrednotiti na osnovi mojih zaslug, ne pa nekega postopka. Hvala. Eh, Predsedujoča, na kratko strinjam se z kolegom. In sicer parlament je tisti, ki ima politični nadzor nad komisijo in ne obratno. Eh, parlament je sprejel resolucijo, ki se je nanašala na osebo generalnega sekretarja in zato se mi zdi smiselno, da generalni sekretar pove tudi svoje stališče. Eh, je pa res, da mora parlament izvajati politič, politični nadzor v skladu z resolucijo, ki smo jo sprejeli. 22. člen te resolucije. Uh, odstavek uh, te resolucije pa govori tudi o tem, da bi lahko v prihodnje izboljšali postopke imenovanja na tako visoke položaje. Ja, torej, če jaz prav razumem postopek komisije, potem eh, če generalni sekretarjat eh, ne opravi tega dela, potem ga nihče ne bo kar se tiče odgovora na resolucijo. Zanima me torej, kdaj bo prišel ta odgovor. Kar nekaj časa je, odkar smo sprejeli resolucijo in če ga vi ne boste posredovali, ga nihče ne bo. Torej, se vas razumemo. Smiselno bi bilo, želeli bi si dobiti ta odgovor. Izvolite. 100% sem prepričan, da se bo kolegi komisarjev odzval gospod Očenger in pa tudi drugi so mi zagotovili, da se bo to zgodilo, ampak morate razumeti, da sam osebno ne bom sodeloval pri oblikovanju odgovora na vprašanje, ki zadevajo moje imenovanje. Jasno pa je, da kolegi komisarju zelo resno jemlje ne le resolucijo Evropskega parlamenta, ampak tudi komunikacijo ter interakcijo v tem primeru. In glede na tako, ko imenujemo više uradnike, to počnemo na osnovi zaslug in ne na osnovi državljanstva. In Gospod Ocinger je 25. septembra že organiziral okroglo mizo z Evropskim parlamentom, ko se je začel ta proces, ko so se začeli pogovarjati o tem in kako bi lahko to izboljšali. Tudi mi menimo, da je zelo pomembno, da po tej epizodi, ki je obžalovanja vredna, jaz to prav gotovo prvi obžalujem, saj sem bil žrtev tega, upam, da lahko zdaj nadaljujemo naprej in da bo Evropska unija delovala kar se da dobro. Hvala, predsedujoča. No. Herr Russo, möchten Sie Gospod Ruso, želite še enkrat besedo za konec? Uh, thanks, uh, Madam Chair. Thanks, Madam Chair. No, uh, I followed with them. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pazljivo sem spremljal to zelo zanimivo razpravo. Our, uh, to bo prav gotovo tudi zelo zanimivo za naše trenutno delo in delo prihodnosti, ampak zaenkrat nimam dodati nič posebnega. Hvala. Alabite. Kolegica Sender, izvolite. Sí, pues, eh, gracias, eh, por todas. Ah, hvala za to razpravo. Razprava je bila zelo zanimiva. In verjetno bomo morali izmenjati še nekaj dokumentov, kar bo tudi zanimivo in nam bo ponudilo še več odgovorov na vprašanje, kako namerava generalni sekretar izboljšati stvari, o katerih smo danes govorili. Vaša zadnja pripomba me je spomnila na naslednje ko sem eh, povedala svoje uvodne izjave, sem se pritožila nad tonom nekaterih odgovorov. Upam, da se bo to v prihodnje spremenilo. Sem pa se navezovala na vprašanje 51. oziroma na člen 51, ki ureja postopke imenovanja osebja na visoke položaje. To ponuja robusten okvir. No, glede tega se pač nažalost ne strinjamo, ne za gospodom Selmajerem kot takšnim. Preprosto menimo, da bi morali ta postopek izboljšati. Odziv, na katerega je naletel gospod Selmajer in ki je povzročil tudi to resolucijo Evropskega parlamenta, že veliko pove. Sistem kot takšen ni dovolj robusten. pravzaprav sploh ni točno določenega postopka za imenovanje na ta položaj in ravno iz tega izhajajo težave. No, nasplošno pa mislim, da bomo lahko dobro sodelovali z generalnim sekretarjem Zelmajerjem. Ja, Hvala lepa. No, in tako se začne krasno prijateljstvo, kaj ne? lahko bi bilo vsekakor še slabše. Zahvaljujem se vam vsem skupaj. Če želimo poglobiti to prijateljstvo, pa prosim, če nam lahko posredujete kopijo tega dopisa za generalni direktorat, kar se tiče odpravljanju napak. Torej, to nas vedno zanima, to je naša ključna tema in eh, prosim, če nam to pošljete. V duhu dobrega prijatelja vam bom seveda, dobrega prijateljstva vam bom posredoval kopijo. Najlepša hvala, odlično, želim vam eh, lep preostanek dneva. Če se ne vidimo pred eh, tem, pa vam želim tudi lepe praznike. No, čeprav mislim, da nam bo uspelo pred tem. Od danes naprej bomo vsem zaželili lepe božične praznike, poskrbeli smo za to, da je mrzlo, kot se spodobi za zimo, kakorkoli že, sedaj pa nadaljujemo z dnevnim redom. Sedaj je na vrsti točka 20 na dnevnem redu. Študija o, spol, o izpolnjevanju predhodnih pogojev evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Poročevalec je gospod Pirinski gospod Ferrero in Usniči pa bosta predstavila to študijo, ki jo je izvedel CEPS. Vem, da želite eh, zapustiti dvorano morda, da vas to mika, ampak mi moramo nadaljevati. Vse skupaj lepo prosim, če dvorano zapustite tiho in hitro, namreč ne zmanjkuje nam časa. Prosim, če se malce podvizate. Thank you very much. Okay, I can start. Bom kar začel. Well, I'm going to transfer you from a very exciting discussion to one much more... Po tej vznemirljivi razpravi se bomo nekoliko bolj zakorenili na trna tla. Gre za predhodno pogojenost skladov ESI. To ni ne vem kako razborljivo za večino ljudi, ampak na koncu konca je bila študija zanimiva. Ime mi je Jorge Nunez Ferrer, sem višji raziskovalec iz CIPS-a, ob meni pa je tudi Roberto Mosmeči, raziskovalec, ki je opravil večino trdnega dela in pa podatkovne analize. Vse dobre ugotovite so njegove, pa tudi vse napake. Odgovarjal bo na vsa morbitna tehnična vprašanja, jaz pa se bom večinoma navezal na glavne ugotovitve in pa sporočila te študije. Na kaj se je osredotočila ta študija? Prosili so nas, da preverimo napredek izpolnjevanja predhodne pogojenosti, ki velja za sklade ESIF. Upravili smo razgovore tudi z upravnimi organi, preverili smo njihovo stališče, tukaj ni šlo le za analizo, šlo tudi za pogovore, Zastavili smo vprašanje, ali je to koristno, ali je smiselno opraviti to delo in kaj to pomeni. Ali so bile stvari sorazmerne v smislu učinka, ali je bilo smiselno, da smo to opravili, ali pa je bilo to preveč obrnjoče in kakšni bodo stroški v razmerju do koristi. Na to pa še, ali smo se kaj naučili za naslednji večerji finančni okvir, za naslednjo uredbo o skupnih določbah, kjer temu ne pravimo predhodna pogojenost, ampak enabling conditions, torej temeljni pogoji. Vprašanje je bilo torej, kakšna so priporočila v tem smislu. Uredba CPR ima torej določbe za predhodno pogojenost in prav tako imamo opredelitev, ki je tudi na zaslonu. Treba je preveriti, katere so minimalne zahteve, če želimo poskrbeti za predhodno pogojenost učinkovitost v praksi in za učinkovito uporabo sredstev. Okvir pomeni, da v primeru izvajanja direktiv in pa tistih določb, ki zadevajo intervencijo, je treba to nekako že imeti. Tukaj ne moremo imeti dodatnih predpisov za neko brat za čiščenje vode, če že imamo direktivo o upravljanju z odpadnimi vodami. Seveda pa je predpogoj, da se to že izvaja na nacionalni ravni. Lahko bi rekli, da če pravni red ni vzpostavljen, vas ne bomo financirali. To je torej nekako sporočilo tega, čeprav stvari niso tako zaostrene, dovolj časa je tudi za prehod in za izvedbo. Ne moramo pa seveda ničesar financirati, dokler niso vzpostavljena ustrezna predhodna pravila. Predhodna pogojenost naj bi torej okrepila izvajanje in pa samo zmogljivost izvajanja ter zagotavljala večjo pravno skladnost, v tem smislu, da bodo države članice morale izgraditi in okrepiti svojo zmogljivost, tako da bodo lahko dosegle večjo skladnost z direktivami in uredbami. Tukaj pa seveda obstaja tudi manjši zaplet. Gre za strukturne sklade, ne gre za postopek ugotavljanja kršitev. Gre torej za tiste države članice, ki dejansko zaprosijo za sredstva. Če ne prosite za sredstva EU, potem to seveda ni vezano na regionalno politiko, če tam slučajno izvajate neke druge ukrepe, ki veljajo za upravljanje z odpadnimi vodami, potem bi to sodelo drugam. Gre predvsem za evropska sredstva in za porabljanje evropskih sredstev. Če dobite podporo, potem morate doseči tudi skladnost z direktivami in uredbami. V vsakem primeru je treba biti skladen, ampak postopek se potem uporablja na drugačen način. 48 je predhodnih eh, pogojev navedenih tudi v uredbi, 7 splošnih, 29 tematičnih, naprimer za področje prometa, pa še 12 specifičnih predhodnih pogojev, ki veljajo za sklade, naprimer EKSRP in pa ribiški sklad. kakšen postopek smo uporabili, oziroma se je uporabljal, potem ko je pripravljen podporni okvir na ravni držav članice, podpiše partnerski sporozum s komisijo. Gre torej za sporozum glede krovne strategije, potem se vzpostavi nekatere operativne programe z navedenimi specifičnimi ukrepi in zneski. In odvisno od tega, kakšne bodo predvidene operacije, je treba izpolnevati določene predhodne pogoje. In ta koncept ex ante predhodni pomeni, da morajo biti pogoji izpolnjeni pred začetkom programskega obdobja, ampak celo ob začetku programskega obdobja je to mogoče še izpolniti, to se vedno začne za nekolikšno zamudo. Takrat je treba poskrbeti za vse, kar ni bilo pravočasno pripravljeno in poiskati ustrezno rešitev. Kaj se je zgodilo z veljavnimi predhodnimi pogoji. Zabeležili smo 61 odstotkov primerov, ko so bili pogoji vnaprej izpolnili, v primeru 40 odstotkov pa ne. Potem pa smo imeli za tematske sektore 63 odstotkov. 40 odstotkov predhodnih pogojev na globalni evropski ravni ni bilo pravočasno izpolnjenih. Ko ti pogoji niso izpolnjeni, potem morajo zadevni pristojni organi pripraviti akcijske načrte za izpolnitev pogojev. In ti akcijski načrti so tam podvrženi nadzoru, države članice pa morajo skladno s specifično časovnico zagotoviti izpolnitev akcijskih načrtov. kakšno je bilo stanje. Te dokumente smo dobili do marca 2018, nekatere nove dokumente smo dobili tudi potem, ko smo že odposlali to poročilo, nekaj manjkalo, pa so potem to dodali. 1401 akcijski načrt je bil predstavljen vzdolž vseh tematskih in splošnih ex ante pogojev. Pogojev. Kateri pristojni organi so bili za to zadolženi, to je vse odvisno od zgradbe in organizacije držav članic. Nekatere države članice imajo številne pristojne organe, drugi manj. Vse je odvisno od notranje strukture. Nekatere države članice imajo zelo malo pristojnih organov te vrste. Vse bo odvisno tudi od strukture uprave po različnih ravnih. Tukaj imamo nekakšen seznam, naprimer javna naročila, enakopravnost med spoloma, potem predpisi državne pomoči, tukaj je celotni seznam, potem pa so navedeni še nekateri tematski sklopi, ki veljajo za določena področja. Če si ogledamo po razdelitu akcijskih načrtov po državah članicah, lahko vidimo, da so na modrih okvirčih označeni. Vse tiste vzhodnoevropske države, ki morajo izpolniti veliko predhodnih pogojev, v primerjavi več z osrednjimi in severnimi evropskimi državami, pa tudi več od južnih evropskih držav. Deloma to lahko pripišemo temu, da so to večje prejemnice sredstev in obstaja tudi konkretna povezava med klasifikacijo in pa področji, kjer prejmete podporo. Odvisno je, ja, gre tukaj za državo članico v postopku konvergence ali pa gre za državo članico konkurenčnosti. Država članica, ki prejme manj sredstev, bo imela tudi manj akcijskih načrtov. Tiste države, ki so že dlje časa na ceni, prav tako imajo manj teh akcijskih načrtov, zato ker so bolj izkušene v smislu izvajanja. Večinoma, ne pa vedno. To, kar sem omenil, bom preskočil. Administrativne strukture so pomembne in to se razlikuje po različnih državah članicah. Večini držav članic uspe izpolniti zahteve iz akcijskih načrtov pravočasno. Tukaj lahko vidimo navedene akcijske načrte po posameznih državah članicah in tukaj smo prišli do prve zanimive ugotovitve, ki se nam je zdela tudi nekoliko nenavadna. Če si ogledamo države članice velikosti Španije, tam je bilo kar 34 takih akcijskih načrtov, kjer pa obstaja zelo jasna struktura delitve pristojnosti. Ministrstva med seboj dobro sodelujejo, se usklajujejo, kar je jasno. Španija je morala napisati 32 akcijskih načrtov. Je pa Španija dosegla visoko stopnjo skladnosti, na zelo malo področjih jim ni uspelo izpolniti akcijskih načrtov. V Italiji pa kar 319 akcijskih načrtov oziroma 320 eden od akcijskih načrtov ni bil potrjen. Vprašali smo se zakaj in razgovori so pokazali na to, da so za to odgovorne vladne strukture veliko različnih pristojnih organov, ki so usporedno odgovorni za iste stvari in tako dalje. Tukaj prihaja do podvajanja, prekrivanja in obenem je upravljanje zelo težavno. In to je tisto ključno sporočilo, se mi zdi, v smislu sistema predhodne pogojenosti. Lahko torej odkrijemo, koliko centralizirane in usklajene so države članice z upravljanjem tega pregleda. Potem pa bom obrazložil tudi, kakšno je bilo mnenje držav članic glede tega ocenevalnega dela. To je bilo zelo problematično za neke države članice kot Italija. Tudi Grčija je bila v težavah, Poljska zaradi regij v smislu centralnega usklajevanja in tako dalje. In ne smemo pozabiti tudi tega več eh, sredstev, kot prejmete več akcijskih načrtov, boste verjetno morali izpolniti. Še nekaj bi dodal temu pregledu. V najnovejšem poročilu o dejavnostih je prišlo do enega dopisa o prekinitvi financiranja. Prekinitev je prišlo v približno štirih državah, oziroma v eni državi članici je prišlo do končne prekinitve, v treh pa do predprekinitvega dopisa. V poročilu seveda ni bilo specifično navedeno, kje je prišlo do teh prekinitev. Ali pa vsaj jaz tega nisem odkril. Eno od bistvenih vprašanj je bilo, ali je to imelo kakšen učinek, v splošnem smislu, kakšen učink, učinek tega, ko se usklajujejo vse zakonodaje na področju črpanja sredstev. Določen učinek je bil zabeležen, seveda je to odvisno od tega, kako to obravnavate sorazmerno učinek je lahko tudi veliko večji. Tiste regije, ki so morali spolnevati akcijske načrte ali pa oblikovati akcijske načrte, seveda niso dosegljale skladnosti z vsemi predhodnimi pogoji in te so imeli tudi nišjo stopno absorpcije kot druge, ki so delovali skladno težko pa je bilo to na diferenciran način uporabljati za različne procese. Ko se neko programsko obdobje začne pozno in je pri tem treba upoštevati tudi številne dejavnike, upoštevati tudi spremembe v uredbi, je zelo težko jasno določiti postopek, ko gre za ugotavljanje predhodne pogojenosti in tudi razloge za zamude. Težko je spostaviti te povezave. Ko smo upravljali razgovore, smo upravili tudi nekakšno anketo, ki je jasno pokazala, da se le 10 odstotkov vprašanih strinjalo, no, da je prišlo do negativnega učinka na izvajanje, torej stopno absorpcije, 38 odstotkov se je strinjalo, 10 odstotkov pa se ni strinjalo ali pa so bili neodločeni. Ni bilo tako, kot da bi večina pristojnih organov dejala, da to je imelo določen učinek, ampak mislim, da je večina pristojnih organov to že nekako občutila. Potem pa še eno vprašanje, ki smo ga zastavili, katere so najpomembnejše oblike predhodne pogojenosti, predvsem predhodni pogoji, ki veljajo za državno pomoč, so bili opredeljeni kot najpomembnejši, kako zagotoviti ustrezno uporabo državnih eh, pomoči. To je bilo zelo pomembno, prioritetno, to je bilo bistvenega pomena, prav tako javna naročila. Predhodni pogoji za te dve področji sta bili bistvenega pomena, največ zanimanja je bilo, zato pa tudi največ težav se je v povezavi s tem pojavljalo. Če je bilo kaj treba prilagoditi, da v redu, ampak to ni imelo iste teže. Potem pa še specifična tematska področja, vse življenjsko učenje, potem tudi nekakšne krovne načrte za promet in raziskave in inovacije. Ta področja so bila obravnavana kot zelo pomembna in kot področja, ki so prispevala k izboljšanju strategij. Opravili smo tudi študije primerov v Bulgariji, Hrvaški, Nemčiji, Italiji, Sloveniji, Španiji. Poprašali smo jih, kakšno je njihovo mnenje glede tega, upravili smo tudi neposredne razgovore. Ta anketa je potekala po celotni Evropski uniji, vsem upravnim organom smo razposlali ta vprašanja, upravili pa smo tudi telefonske klice z predstavniki iz različnih držav članic. Splošno gledano, lahko povem, da je bilo večina držav članic veliko bolj pozitivnih glede predhodnih pogojev, kot sem to pričakoval sam. Večina vprašanih je menila, da je priprava predhodnih pogojev precej zapletena, naporna. Ampak tiste države članice, ki so se očele za največjimi težavami, so menili, da je to obenem dobro, zato ker so lahko predstavili tudi svojo plat zgodbe in obenem vzpostavili svoje lastne sisteme. Tiste države članice, ki pa so že delovale nekako usklajene so, menile, da je to delo na področju predhodne pogojenosti odveč in ni relevantno. Zakaj so menili, da to ni relevantno? No, ko ste enkrat že skladni glede direktive ali pa okvirne direktive o vodi, potem dejstvo, da morate uporabljati nekakšno poročilo za predhodno pogojenost, na osnovi katerih ne bi poskrbeli za skladnost, glede na to, da generalni direktorat za okolje že ve, da ste skladni, potem je to odveč. In povedali so, da to, da se od njih zahteva, da je zagotovljena skladnost za resor, ki je v pristojnosti drugega ministrstva, da je to neprijetno. In prav tako so se stvari zdele težavne od samega začetka, saj nihče ni razumel, zakaj zdaj to počnemo na ta način. Kaj pa so ključne ugotovitve? zahtevanje izpolnjevanja predhodnih pogojev. To je bilo koristno v državah članica, ki imajo težave za zmogljivosti. V nekaterih primerjih, v enem konkretno, je bilo izpostavljeno, da je na področju inovacije to zelo dobra spodbuda za reforme. Potreba po izpolnjevanju predhodnih pogojev je izvajala pritisk na prisotne organe in vlado, da so upravili potrebne reforme. povedal sem že, da so nekateri menili, da je ta postopek obremenjujoč. Vprašanje regionalne politike ste že večkrat omenili in sicer, da naj bi bilo nenavadno, da se na ravni regionalne politike dejansko izvaja pritisk na druge pristojne organe. In glavno vprašanje je bilo, ali se na ta način lahko izognemo postopku ugotavljanja kršitev. Namesto, da bi začeli z postopkom ugotavljanja kršitev, naj bi torej uporabili regionalno politiko za to, da se tam izvedejo ustrezni ukrepi, potem pa bi se lahko izognili pravnim postopkom. To je morda zanimiva pot ali pa rešitev, ampak nekateri pristojni organi so menili, da je nepravično, da bi morali odgovarjati drugim ministrstvom glede izvajanja teh predpisov. Izvajanje formalnega nadzora je bilo pomankljivo, to so nekateri izpostavili. Predpisi naj bi bili težavni, težko naj bi bilo tudi odobriti, zelo veliko jih je bilo. Smernice Evropske komisije so zelo dolge, podrobne. In države članice naj bi se torej odločile, kako dokazati skladnost ali neskladnost. Kako podrobno odgovarjati To je bilo glavno vprašanje, glede na to, kakšen pomen naj bi pripisovali tem smernicam. V Španiji smo enostavno sledili vseh smernicam, saj nismo vedeli, kako se bo komisija potem odzvala. Če nekdo ugotovi, mislimo, da to ni relevantno za nas, potem na to ne odgovorite, komisija pa na to zahteva, da se to zagotovi, stvari so nejasne. No, ti predhodni pogoji so bili novi in celotni proces izvajanja se je improviziral. Obe strani sta se učili sproti, kako se torej izvede poročilo v predhodnih pogojih. Komisiji ni bilo čisto jasno, na drugi strani tudi ni bilo čisto jasno, komisija se je želela zagotoviti izpolnevanje predhodnih pogojev, komisija je tudi pomagala, s tem so se vsi strinjali in vsi pristojni organi so razumeli, da je v koristi obeh strani to, da dobro sodelujeta in da ustrezno izvedeta to delo. Tukaj ni šlo za enostransko komunikacijo. Vsi pristojni organi so bili torej dejansko zelo zadovoljni z pristopom komisije in da vključuje tudi tiste, ki se jim je zdelo to naporno in da jim to ni bilo všeč. Tudi oni so dejali, da je bila komisija zelo koristna, da jim je bila pomoč in potem so se komisiji tudi zahvalili. Šlo je bolj za to, kako naj se organizira naslednje delo ali pa naslednji krog. Pri naslednji uredbi moramo biti torej previdni glede tega. Kaj so ključna sporočila glede tega? Novi temeljni pogoj pa tudi dejstvo, da ni več nobenih časovnih omejitev, ampak so zdaj tukaj bolj nekakšni časovni roki. Oziroma so bili časovni roki odpravljeni. Zakaj? Zato, ker je bilo vse skupaj preveč togo. Ta sistem predhodne pogojenosti ni bila prilagojena praksi, terenu. So pa bili pozitivni vsi glede teh pogojev, to seveda ni več pripeto na časovnico, enostavno je treba izpolniti te zahteve, izvesti akcijske načrte, komisija pa to spremlja v času obdobja večetnega finančnega okvira. Pomembno je torej, da se zagotovi sprotno izvajanje. Nadzor pa je očitno povzročil nekaj skrbi. Določene dele besedila prihodnega predloga niso jasne, ni čisto jasno, kako naj bi te temeljne pogoje spremljali. Komisija naj bi torej spremljala in pregledovala izvajanje teh temeljnih pogojev, vendar pa se vsi bojijo, da bo vse skupaj postalo preveč birokratsko in preveč togo. V praksi, torej na terenu, bo treba izvajanje načrta pogosto prilagajati politikom, ne zaradi tega, ker ne bi želeli doseči ciljev, ampak zaradi tega, ker se včasih v realnosti stvari spreminjajo. In če spred striktno držimo nekega načrta, ki bi lahko ali pa ne bi deloval, potem ni jasno, kako naj se ta proces spelje. To ni nič dramatičnega, tukaj gre le za poziv, da ne smemo biti preveč striktni in da je treba zagotoviti nekaj fleksibilnosti v praksi. Prav tako so vprašanje povedali, da je preveč predhodnih pogojev, sploh preveč tematske pogojenosti, po drugi strani pa lahko povemo, da upamo, da bo v najslednjem večletnem finančnem okviru veliko manj za narediti, zaradi tega, ker bo že veliko direktiv izvedenih ravno po zaslugi te predhodne pogojenosti. Eno od glavnih sporočil vprašanih je bilo, da naj se prosim predhodna pogojenost ne uporablja kot izvršilni instrument za sektorsko zakonodajo. Če Ministrstvo za okolje ali pa katerokoli drugo ministrstvo ne, upor, ne izvaja direktive, potem je seveda treba uporabiti postopek za ugotavljanje kršitev. Potem se moramo izogniti tudi novim plastem birokracije, in tudi v primeru predhodne pogojenosti ali pa temeljnih pogojev, mi ni jasno, kako naj bi se izognili temu, da bi imeli poleg programiranja, ocenjevanja, spremljanja, zagotovili nekakšno sočasno izvajanje. Mislim, da bi bilo dobro, da bi se izognili usporednim procesom ali pa podvajanju birokratskih postopkov na obih stranih. Najprej operativno programiranje, spremljanje, po drugi strani pa tudi temeljni pogoji ali pa predhodni pogoji, ki pravzaprav zajemajo ista področja, naprimer strategije. Še ena pripomba je bila pomembna usklajevanje predhodnih pogojev ni isto kot načrtovanje na strateški ravni, ko gre za inovacijske načrte ali pa strategijo. Predvidena je strategija, na to partnerski sporazum, včasih pa predhodni pogoji s tem niso ustrezno usklajeni. Temu pa se moramo izogniti, zato da ne pride do podvajanja. To je bilo vse z moje strani. Zaenkrat bom z veseljem odgovoril na kakršnokoli vprašanje ali pripombe. Zdaj pa predajam besedo še kolegom. Ja, ja. ja, žal moramo nadaljevati, kajti smo pod časovnim pritiskom. Gospod Pirinski. Hvala. No, glede na to, da je naš čas omejen, bom skušal biti kratek najprej kolege in odbor vabim, naj si ogledajo to študijo v kontekstu pregleda uspešnosti, ki nas čaka naslednje leto. Študija je prišla pravočasno in moramo jo maksimalno izkoristiti za to, da bi skušali dobiti odgovore na naša vprašanja. In sicer kako naj uh, uredimo področje ex ante. Uredili na kar najboljši možni način. Uh, ex ante pregledi se lahko izkažejo za veliko breme in to lahko privede tudi do zamud pri črpanju in uporabi sredstev. To je tveganje, ki se skriva za tem. Pri nekaterih primerjih obstaja celo neke vrste avtocenzura. Države ne vlagajo mm, zahtevkov za povračilo, ker se bojijo, da bodo žrtev sankcij. kot so povedali tudi izvajalci študije, je jasno, da tisti, ki so izvedli ex ante preverjanje, bolj uspešni pri črpanju sredstev ali ne. Tukaj so seveda v igri številni dejavniki. No, z vidika zgodovinskih izkušenj je jasno, da obstajajo pozitivni vidiki, recimo spodbujanje reform, posodabljanje sistemov, vse to se dogaja. Zdi se, da tudi tukaj obstaja dobro sodelovanje med državami članicami in komisijo. No, upam, da to ne gre pripisati samo temu, da eh, morajo države članice paziti na svoje besede, zato da ne bi zašle eh, v težave. Skratka, na splošno mislim, da je bil ta odnos konstruktiven. Ne bom porabil preveč časa, bi pa želel zastaviti nekaj vprašanj komisiji in pa strokovnjakom. In sicer predhodni pogoji, splošni in pa tematski. Imamo od sedem splošnih in 29 tematskih. Postavlja se vprašanje, koliko jih je v neposredni odgovornosti glede regijo, koliko jih je dejansko povezanih z eh, strukturnimi in investicijskimi skladi in kako se to povezuje s kohezijsko politiko. Zanimivo bi bilo izvedeti, v kolikšni meri to predstavlja breme za komisijo same samo ko mora nadzorovati izpolnjevanje predhodnih pogojev. To je izziv tudi za komisijo. Slediti mora eh, tisočim ali pa večjim akcijskim načrtom. In ne nazadnje, tukaj se obračam na strokovnjake, gre za vprašanje lekcij. Kakšnih lekcij se je komisija naučila iz procesa izpolnjevanja predhodnih pogojev v trenutnem obdobju, kako boste te izkušnje uporabili v naslednjem obdobju? Dobro bi bilo, če bi komisija pokomentirala tudi nekaj, kar je bilo omenjeno in sicer nejasnost v, v delih besedila Eh, uredbe o splošnih določbah. To predstavlja težave tako za države članice in ta problem je identificirala tudi pričujoča študija. Mislim, da bi temu morali posvetiti nekaj več pozornosti. Ne bom uh, spraševal strokovnjako po njihovih eh, priporočilih ali sklepih, saj jih jasno vidimo na prosojnici in priporočila so zelo jasna hvala, mene je fascinirala ta podatkovna zbirka. Ne vem, če so vaši sklepi točni, jaz imam določene datume, eh, določene dvome, ampak že zbirka podatkov je tukaj zelo zgovorna. Grant. Gospod Grant z komisije oziroma gospa, izvolite. Prosim, predstavite se. Hvala lepa, sem Jolanta Šionkovska iz eh, GD regijo. Gospod Grant danes ni utegnil priti sem. Najprej bi želela povdariti, da smo predhodne pogoje prvič uvedli v sedanjem gospodarskem obdobju in kot je omenil predstavnik CEPSA, je to bil proces učenja za komisijo in za države članice. Uh, upam, da je, oziroma vesela sem, da je študija nasplošno prišla do pozitivnih zaključkov. Upravljalni organi so govorili o pozitivnih izkušnjah za predhodnimi pogoji, kljub temu, da ti predstavljajo določeno administrativno breme. Čeprav razumem, ni jasnih dokazov za to, da bi zaradi predhodnega pogojevanja prišlo. Mm, do negativnega vpliva na črpanje sredstev? Moram se odzvati na enega izmed vaših sklepov, češ da predhodni pogoji želijo zagotoviti predvsem skladno za direktivo. Ne, dejansko je cilj ta, da bi čim bolj učinkovito porabili sredstva. Gre torej za usmerjenost v rezultate. No, vsekakor pa je povezava med načinom porabe sredstev in pa evropsko politiko pomembna. Treba je torej zagotoviti povezavo z evropsko zakonodajo in uh, z direktivami. Postavljeno je bilo vprašanje v zvezi z spremljanjem eh, za naslednje programsko obdobje. Ena izmed pomankljivosti trenutne ureditve je ta, da komisija nima orodja za nadzor nad izvajanjem akcijskih načrtov. Ne more nadzorovati ali obstaja povezava med eh, skrbno pripravljenimi strategijami in pa izbiro projektov. V naslednjem programskem obdobju smo zaprosili države članice naj eh, nadzorujejo izpolnjevanje pogojev tekom celotnega programskega obdobja. Pri tem ne gre za poročila o tem, na kateri točki smo v zvezi s katerim akcijskim načrtom. Eh, zato preprosto nimamo zmogljivosti. Ne moremo preverjati vseh programov v državah članicah. Podpiramo pa možnost prilagoditve strategij na, razli na različnih ravneh, eh, če se potrebe spremenijo tukaj. Ne želimo biti preveč rigidni, želimo pa zagotoviti, da so pogoji še naprej izpolnjeni. Predhodni pogoji morajo biti izpolnjeni. tudi če se strategija spremeni. To je edini pogoj. Ne bomo pa posegali v to, kako se izvaja določena strategija ali pa v način priprave strategije. To ni v naši pristojnosti. Edina naša pristojnost tukaj je ta, da preverimo, ali so še vedno izpolnjeni pogoji za izvajanje. potem postavljeno je bilo vprašanje, ali ima GD regijo dovolj zmogljivosti za to, da bi preverjali izpolnjevanje vseh uh, pogojev. Generalni direktorat regijo je pripravljal ocene izvajanja v sodelovanju z, z drugimi pristojnimi generalnimi direktorati. Kakor veste, DG Eh, GD regijo upravlja različne sektorje v državah članicah. Nismo strokovnjaki recimo za upravljanje z odpadki ali pa za promet. Ne, to smo naredili v sodelovanju z drugimi generalnimi direktorati. Eh, ampak vedno smo morali preučevati, kakšne so povezave z našim financiranjem. Z ex ante pogojevanjem naj bi uh, zagotovili predvsem, da so zagotovljeni pogoji za porabo sredstev. Te kriterije je pa v tem obdobju, sprej, sta v tem obdobju sprejela parlament in svet. Upam, da bodo ti kriteriji v prihodnem programskem obdobju še bolj konkretni. To je naš cilj. Ne vem, če sem nad vse na vse odgovorila. Nas pa še se nam zdi študija zanimiva, ponuja zanimiv upogled tudi v naslednje programsko obdobje. Zanimivo bo opazovati, kje predhodni pogoji niso bili izpolnjeni. to izpolnjevanje ni vedno v pristojnosti ministrstev, včasih so te pristojnosti bolj na, ravni, bolj na regionalni ravni in zaradi tega smo včasih dobili več akcijskih načrtov zaradi teh različnih ravni upravljanja. Prosim, kratko stališče. No, I, I think I, I agree. As I said, we, what we are doing is present. Ja, strinjam se. Mi pričakujemo, mi pri, prikazujemo rezultate. Naša priporočila temelijo na pomislekih, ki so jih izrazili naši sogovorniki. Upravljalne organe skrbi, kakšen bo na koncu ta predlog. pravzaprav v študijo nismo dodali nič eh, hipotetičnega ali izmišljenega. Vse temeli na intervjujih in na podatkih. Gre za pomisleke, na skrbi, na katere se pač treba odzvati. Hvala, s tem smo prišli do konca te točke na dnevnem redu. Hvala lepa za zanimivo delo, sedaj pa nas čaka točka 21 mene računskega sodišča o uredbah, ki jih komisija predlaga na področju skupno kmetijske politike za obdobje po letu 2020. Gospod Figurejdo, predstavnik računskega sodišča, dobi besedo. Thank you, Chair. <clears throat> Uh, first, uh,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 We don't say that there are no studies. We don't say that there are no different. Ne pravimo, da ni različnih scenarijev. Veliko jih je. Ne vidimo pa neke konkretne dolgoročne vizije v tej reformi. Drugo sporočilo. ni nekega robustnega nadzora, predvsem ne za neposredna plačila. Ne pravimo, da ni nobenih podatkov, da ni nobenih gospodarskih dokazov. Ampak ti dokazi niso dovolj robustni. V kontekstu SKP potem. Naše okoljske in podnebne ambicije bodo odvisne od odločitev držav članic in od ocen komisije. In pričakovati 40 odstotni prispevek iz SKP, to se nam zdi nerealističen cilj. To smo zapisali tudi v našo oceno trenutne SKP. predvsem, ko gre za inštrumente, eh, okoljsko-podnebne inštrumente. Četrte sporočilo. Stopnja financiranja ni usklajena oziroma ne zagotavlja dodane evropske urednosti. In pa petič, treba je omejiti plačila velikim obratom. Če bomo stroške dela izključili iz SKP. To so naši glavni sklepi v zvezi z skupno kmetijsko politiko. Kar se tiče modela izvajanja, no, tukaj je prišlo do marsikatere spremembe. Tukaj pravimo, da to temeli na teh štirih glavnih konceptih. Subsidijarnost, eh, rezultati, poenostavljanje in pa odgovornost ne bom govoril o subsidijarnosti in o poenostavitvi, bi pa želel nekaj povedati o rezultatih, o uspešnostih in o odgovornosti. Kar se tiče uspešnosti, ta predlog nima vseh elementov, ki so potrebni za učinkovit sistem. Zakaj? Nekateri, nekaterih elementov ni. In sicer ni jasnih in kvantificiranih ciljev, ki bi jih lahko izmerili, ni ukrepov, ki bi bili jasno vezani na cilje, prav tako pa se nam zdi, da ni kazalnikov za izložek, za rezultate in pa za učinek. Kar se tiče odgovornosti, mislimo, da bo predlog ošibil okvir odgovornosti. Zakaj? Komisija bo lahko uh, preverila točnost in celovitost računskih izkazov. Ne bo pa mogla oceniti, ali so bila plačila, ki so bila izplačena končnim upravičencem, v skladu z evropsko zakonodajo. Namreč računske izkaze bi morali pospremiti z mnenjem neodvisnega revizijskega organa. Ta bi moral odločiti o tem, ali so izdatki zakoniti in pravilni tudi imamo dve različni eh, področji izdatkov. Eh, tiste, ki so v strateškem načrtu in tiste, ki niso. Prvi predstavljajo dva odstotka eh, odhodkov v SKP, tukaj ni problemov, kaj ti neodvisni organi lahko preverijo pravilnost in zakonitost v drugem sklopu odhodkov, ki predstavlja 98 odhodkov v SKP. Pa ugotavljamo, da ni preverjanja strani neodvisnih revizijskih organov Eh, ni ocene glede tega, ali je to v skladu z evropsko zakonodajo in pa strateškimi načrti znotraj SKP, kot to zahteva evropska uredba. Zato mislimo, da je ta novi sistem privedel do šipkejše odgovornosti. Revizije so odvisne od različnih tipov eh, nadzora, predvsem pa potrebujemo obsežne postopke analiz in dodatna preverjanja, teh pa v trenutnem sistemu ni. Obsežni postopki so izvedeni samo za odhodke zunaj strateških načrtov, ti pa predstavljajo samo 2 odstotka trenutnih odhodkov iz SKP. Torej, če želimo model izvajanja, ki temelji na uspešnosti in rezultatih, to še ne pomeni, da lahko eh, odpravimo potrebo po preverjanju zakonitosti in pravilnosti, eh, kako to predvidevajo eh, kakor to predvideva evropska zakonodaja. Hvala lepa, seveda sem vam na voljo za vprašanja in odgovore. Hvala lepa, naš poročevalec je gospod Celer, prosim, da ste kratki. No ja, pri temi skupne kmetijske politike je kratkost in jedrnatost vedno velik izziv. Se bom pa skušal osredotočiti na določene točke. Slišali smo torej stališče računskega sodišča. Zahvaljujem se gospodu Figorejdu in njegovim sodelavcem. Ti so torej podali svoje mnenje o trenutni reformi SKP. Predstavnik je bil precej kritičen. Jaz pa vseeno mislim, da si komisija pri reformi skupne kmetijske politike prizadeva tudi za določene pozitivne elemente. Uh, tudi na podlagi zahtev, ki prihajajo iz Evropskega parlamenta. Mi smo namreč zahtevali poenostavitev pravil, želimo si sistem, ki mora temeljiti na rezultatih. In rezultati morajo biti tudi izračunljivi. No, istočasno pa smo že ob eh, dosedanjih poskusih reforme SKP ugotovili, da se ni veliko spremenilo, kar se tiče plačil. Poenostavitev pa pogosto ne pomeni spremembo spremembe rezultatov, ampak prej spremembo izračuna. Pravzaprav bi morali bolj poklicati k odgovornosti države članice. Postavlja se vprašanje, kako bodo države članice kos tej nalogi. Ob uvedbi tako imenovane zelene komponente nismo dobili posebno dobrih rezultatov. In o tem je bilo večkrat uh, govora tudi v razrešnici Evropske komisije. Cili, ki so bili zastavljeni v zvezi z zeleno komponento, niso bili doseženi. Zato se postavlja vprašanje, ali je sistem podpore kmetijstvu sploh še primeren današnjemu času. V kmetijstvu gre ne nazadnje za proizvodnjo skupnega dobrega. Kmetijstvo se mora zato prilagoditi tudi tržnim kriterijem. Vprašati se moramo zato, ali je, bi morda morali plačila prepustiti subsidijarnost in bi posegali samo v tiste primere, kjer je to nujno potrebno. Ne na zadnje eh, ugotavljamo, da prihaja v kmetijstvo do vedno više stopnje industrializacije. dohodke je težko natančno izmeriti, ne glede na to, ali gre za majhen obrat, ki ima nekaj uh, dodatnih dohodkov v obliki subvencij, po drugi strani pa na enak način obravnavamo ogromne kmetijske koncerne. To je popolnoma zgrešeno. Zato se moramo vprašati, kakšne cilje si želimo zastaviti v skupni kmetijski politiki, kako to uskladiti z podnebno-okoljskimi cilji, kako poteka izvajanje, v kolikšni meri smo uspeli zagotoviti kriterij diversifikacije. ali so države članice torej tukaj pokazale določene eh, rezultate in kako je z strateškimi načrti, kjer, eh, za katere morajo države članice prevzeti večji del odgovornosti. Eh, vsa ta vprašanja si moramo zastaviti in upam, da bo komisija lahko tukaj ponudila nekaj dobrih odgovorov zato da bo dejansko prišlo do spremembe pri izvajanju. In da bodo rezultati v kmetijstvu dejansko prinesli več evropske dodane vrednosti. Bo ta nova strategija to zagotovila? In ali sploh lahko predpostavljamo, da so plačila zakonita in pravilna. Kar se tiče zgornje meje za plačila. No, pri velikih obratih je to pravilni pristop. Sem pa slišal iz vrst kolegov, da je to prva stvar, ki jo namerava sedaj komisija zaureči upam, da bo komisija tukaj nekoliko bolj ambiciozna, zato da bomo rešili vsaj ta pristop. Hvala lepa, tudi jaz imam vprašanje, torej gre za transakcije. Ko gre za izmenjavo med Evropsko unijo in državami članicami, kako to poteka in kaj je z zakonitostjo in pravilnostjo plačil. Računsko sodišče govori o tem, da bi lahko mi popolnoma izgubili v pogled v to, kaj se dogaja na ravni držav članic. To bi mm, bil zelo zaskrbljujoč razvoj dogodkov in to moramo prav gotovo preveriti in raziskati. Gospod Sarvama, Hvala lepa, zahvaljujem se računskemu sodišču za mnenje. Najprej bi želel spregovoriti o predlogu komisije malo na širše. Samo zato, da boste razumeli potem kasneje moje kritične pripombe v zvezi z uh, mnenjem računskega sodišča. Najprej. Menim, da je bistveno vprašanje to, kako doseči ravnoteže med tem, da znižamo uh, bremena za eh, kmete, za organe eh, in da hkrati zagotovimo učinkoviti finančni nadzor, eh, tako da sredstva ne bodo zlorabljena. Uredno je opozoriti na to, da smo leta 2015 v parlamentu sprejeli poročilo na lastno pobudo, ki se je imenovalo zaščititi finančne interese Evropske unije in v rezultate usmerjena skupna kmetijska politika. Tukaj smo zahtevali za uh, bolj v rezultate usmerjeno, uh, poenostavljeno eh, skupno kmetijsko politiko. Mislim, da smo takrat imeli 700 ali 600 glas, predlogov sprememb na plenarnem zasedanju. No, in uh, zdi se, da je komisija upoštevala večino priporočil odbora za nadzor proračuna iz iz tega poročila. Eh, recimo schema enotne revizije, to ste vi v vašem mnenju izpustili. Pristop komisije pri poenostavljanju SKP je bil ta, da so opolnomočili države članice, da so posodobili kontrole in pa okvir, zato da bi upoštevali te spremenjajoče se vloge. Torej, moram razumeti, da gre tukaj za eh, spreminjanje ulog in uh, odgovornosti, uh, torej, ko gre za razporeditev odgovornosti med kmeti, državami članicami in komisijo. Želimo si poenostavljeno in v rezultate usmerjeno SKP. Pristojni organi bi morali imeti možnost oblikovati takšne ukrepe, ki so najbolj primerni za njihove regije in pa države članice. Če želimo, da bi ta vaja obrodila rezultate, je to edini način, kako doseči optimalne rezultate. To pa mora pomeniti manj podrobno. Manj podrobna zakonodaja, več eh, prožnosti pri vzpostavljanju nacionalnih načrtov, pri tem mora seveda komisija preverjati, ali izdana sredstva dejansko privedejo do željenih rezultatov in ciljev. Bi pa morali malo bolj natančno določiti uh, kakšni morajo biti ti rezultate. Če tega ne bomo naredili, bomo imeli samo uh, te zoporne podrobnosti, na, ki jih bo treba nadzorovati na evropski ravni, kmetje in drugi pristojni organi pa tega ne bodo razumeli. Uh, eh, ist, organ še vedno daje izjavo o zanesljivosti in pa izjavo o transakcijah. Gre pa predvsem zato, da bi morali povdariti skladno z rezultati, ne pa uh, skladnost z zakonodajnimi podrobnostmi. Sedaj pa vidimo spet uvajanje novih zahtev, ki jih bo treba nadzorovati, revidirati, niso pa pripravljeni opustiti starih kontrol in tega mi prav gotovo nismo predvideli v našem poročilu leta 2015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 V zadnjih letih se pogosto kritizira SKP iz različnih razlogov. Jaz bi omenil dva aspekta. Najprej eh, okoljski aspekt SKP in eh, porazdelitev sredstev, kar se tiče pravičnosti. Pa še ena težava je vse bolj vroča tema in sicer pritožbe glede tega, kako kompleksna je ta politika in koliko upravnih bremen povzroča. Veliko teh komentarjev je podal tudi. Uh, Je podala tudi sodišče v svojem poročilu in komisija je prislih, prisluhnila. Predlog za reformo SKP je dober poskus, kako odpraviti te težave in zato smo dali večji povdarek eh, za okolje. Tudi okoljska podpora tukaj je eh, bolj vključena pri posameznih politikah. Pripravljamo tudi bolj podrobna poročila in pravila, tudi podroben nadzor in revizijo. Želimo si res dos zagotoviti doseganje rezultatov. Kot smo slišali, je to kritično pri različnih aspektih. Torej, poročilo je zelo kritično pri različnih področjih, to pa tudi odraža vlogo sodišča. Mi bomo to mnenje podrobno preučili, s tem smo že začeli. Žal pa nam je, da dejansko mnenje ne zaobjema vseh ambicij in politične realnosti. Pokomentiral bi tri stvari. Če kar začnem, kar se tiče neposrednih izplačil, ocena učinka je pokazala, kakšni so vplivi na prihodke in ugotovili so, da je neposredna podpora tukaj pomembna, če želimo zagotoviti živilsko varno oskrbo in vitalno podeželsko območje. Tukaj upoštevamo tudi degresivnost in želimo doseči bolj pravično porazdelitev te podpore. To, na tak način seveda ne smemo znižati naših okoljskih ambicij. Namreč eh, ambicije v komisiji so želele pomiriti določene pritožbe strani komisije, strani sodišča, kar se tiče ozelenitve. Ta nova arhitektura izboljšuje pogojevanja za vse upravičence in preneha veljavnost izjem, ki so sedaj veljale. Tukaj imamo veliko obveznosti v drugem stebru, kjer imamo najmanj 20 odstotkov, ki morajo biti namenjena za okolje. Izključili smo tudi plačila za področja, ki imajo naravne omejitve. Preprečili smo tudi to, da bi se sredstva eh, prenašala nazaj, vključno z različnimi načrti. Predlog zahteva od držav članic, da njihovi organi za okolje in tudi civilno družbo vključimo v načrte na tem področju, ko gre torej za eh, načrtovanje SKP. Kaj pa novi načrt eh, doseganja rezultatov? To je povezano z vsebinskimi deli našega predloga. Sodišče je povabilo komisijo, da naj SKP oblikuje bolj v smislu uspešnosti. Ogledali so si, kakšno je doseganje ciljev v naši politiki in prav to smo tudi mi želeli z novim modelom izvajanja. Uh, slediti želimo doseganju ciljev na drž ravni držav članic in to vključiti v postopek. Sistem upravljanja SKP želimo ohraniti, ker dobro deluje, to pa želimo povezati tudi z spremljanjem uspešnosti. Na tak način želimo namreč odpraviti težave pri situacijah, ko prihodki niso povezani na ustrezne rezultate delamo na podlagi evropskih ciljev in povezujemo rezultate z prispevki na tehničen način, ampak to ni realistična alternativa, smo pa o tem govorili tudi že v prihodnosti. Kar se tiče ocene trenutnega modela varovan, tukaj eh, ne razumemo, zakaj se odišče meni, da so določena pravila nejasna, istočasno pa se ignorira določene predloge, ki obstajajo Evropska zakonodaja naj bi dajala navodila držav članicam glede tega, kako pripraviti zakonodajo za upravičence. To piše v devetem členu direktive o strateškem načrtu in v drugih členih druge zakonodaje. Enako velja za organe za certificiranje, kjer je potrebno preveriti, ali upravni sistemi držav članic pravilno delujejo. To pomeni, da je potrebno preveriti tudi, ali se spoštuje minimalne zahteve Evropske unije na ravni držav članic, to je preverjanje zakonodaje in pravilnosti izdatkov. Pravila se uporabljajo tudi za upravičence, oziroma to želi eh, sodišče, in v tem primeru bi v bistvu na ravni upravičencev preverjali tudi novo raven uspešnosti. Eh, na tak način bi ustvarili ogromno dodatno breme. To bi povzročilo veliko dodatno breme. In eh, prav zato je komisija tudi predlagala sistem, ki se osredotoča na smotrnost, istočasno pa smo zmanjšali zahteve za skladnost. Komisija je vedno pripravljena prisluhniti priporočilom računskega sodišča, zato da izboljšamo učinkovitost SKP, izboljšati želimo tudi skladnost s pravili. Naš moto je, da nič ni popolno in to velja tudi za predloge, kot je ta predlog komisije za reformo SKP. Žal pa nam je, da se je mnenje tukaj odločilo za ortodoksne metode pri reformi SKP, namreč eh, dobro bi bilo bolj odprto pristopiti k temu predlogu, na tak način bi lahko dosegli najboljše rezultate. Ich habe jetzt die Antwort auf meine zwei Fragen verpasst. Ja, sedaj pa nisem slišala, če ste odgovorili na moje dve vprašanji. The first question related to the Prvo vprašanje je bilo povezano z izvajanjem evropskih pravil ta model izvajanja je oblikovan na tak način, da bi evropska pravila bila posredovana državam članicam, države članice pa lahko uporabijo diskrecijsko pravico, ki jo imajo, da pripravijo zakonodajni okvir za posamezne upravičence. V prihodnosti bomo torej storili naslednje. To bo tudi namen eh, organov za certificiranje. Preverili bomo, ali so sistemi za upravljanje na ravni držav članic dobro delujoči. Gre za organe za koordinacijo, plačilne agencije in tako naprej. In drugič preverili bomo, ali so države članice nasplošno skladne z evropsko zakonodajo glede izboljšave resnih pomankljivosti, ko gre za upravne organe in torej ali izpolnjujejo temeljne zahteve Evropske unije. Toliko glede prvega vprašanja, kaj pa je bilo drugo? kaj je ta podrejena transakcija. 35. člen uredbe jasno pravi, da je upravičenost do evropskih sredstev v prihodnosti odvisna od izdatkov, ki jih države članice prijavijo Evropski komisiji. Kaj to pomeni? Če zakonodajalec sledi temu predlogu in se tako odloči, potem bi regularnost merili v odnosu med evropskim proračunom in državo članico. Das heißt, um, da bo dan geprüft. Če prav razumem, bodo, boste torej preverjali, ali ni prišlo do napake pri prenosu med vami in državo članico, naprimer, ko prenesete 2 milijardi evrov. Ne vemo pa, kaj se potem dogaja pri samem upravičencu. Takšen je vaš načrt. Ne, ne, ne, to vsekakor ni naš načrt. Ampak mislim, da nimam dovolj časa, da bi to sedaj podrobno pojasnil. Ja, seveda lahko izvolite. No, kot sem povedal, revizijski organi v posameznem primeru, torej organ za certificiranje in tudi komisija, bodo preverili naslednje. Prvič, ali ima država članica vzpostavljen operativni sistem upravnih organov, ali imajo plačilne agencije, ki dobro delujejo, ali so vzpostavljeni organi za certificiranje, ki so dobro delujoči in imajo potrebne postopke. To je torej prvo pomembno jamstvo za dobro izvajanje evropskih pravil. Enako velja tudi za ta znani sistem Ajax, to je idealno orodje, še posebej za um, plačila na podlagi površine. Eden izmed glavnih predlogov v tej reformi pa je, da bi Evropska unija odstopila od eh, pripravljanja pravil, tako da bo veliko manj evropskih pravil ki so v preteklosti obstajala in zaradi katerih so se ljudje pritoževali, da je sistem preveč zapleten, da je preveč upravnega bremena in tako naprej. Govorimo o tem, kako dolga mora biti živa meja in tako naprej. Torej, to so pravila, ki ne bi več obstajala, to bi postalo stvar preteklosti. Imeli bi bolj splošna pravila, Države članice pa bi morale na svoji ravni pripraviti lastna pravila, seveda usklajeno z cilji, ki so bili dodelani v evropski zakonodaji. Poleg tega bi države članice seveda morale dosegati določene rezultate in organi za certificiranje bi potem preverjali, ali so bili ti kvantificirani cilji doseženi. V tem kontekstu bi tudi preverjali, ali so države članice skladne z evropsko zakonodajo, ki je bila vzpostavljena v ta namen. Ampak v tem sistemu ne bi bilo individualnega preverjanja tega, ali je zakonodajni okvir skladen v posameznem individualnem primeru. Torej, gre namreč za nacionalni zakonodajni okvir če imamo sistem, ki temelji na smotrnosti, potem to ne more biti drugače oblikovano. Drugače bi imeli namreč preveliko količino poročanja, preveč obveznosti poročanja. Glede na to, kako kompleksen je ta sistem in če tukaj upoštevamo vse obveznosti poročanja, bi bilo to pretirano. Upravno breme bi bilo nemogoče in države članice v svetu takšnega sistema nikoli ne bi podprle. Torej, ker smo se odločili za sistem, ki temelji na smotrnosti, to posredno pomeni, da se moramo deloma umakniti na področju skladnosti. Seveda pa ohranjamo dovolj jamstev, da bomo zagotovili to, da stvari, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, ustrezajo temu, kar eh, smo si zadali in da se spoštujejo zakoni Evropske unije. Ja, takšna je teorija, to sem vsekakor razumela. Ampak srednjeročno to pomeni konec eh, kmetijskih skladov, namreč ti bodo propadli zaradi skandalov, ki bodo tukaj nastali. Računsko sodišče želite za konec še enkrat besedo? Thank you, Sheriff. Hvala lepa, predsedujoča. Najlepša hvala za te komentarje, ki ste jih podali. Izpostavil bi to, kar je omenil gospod Čalo, kar se tiče našega poročila o ozelenitvi. Mi smo tukaj eh, zastavili kar nekaj relevantnih vprašanj. Gospod Sarva me je tukaj omenil nekaj pomembnih vprašanj, povezanih predvsem s tem, kako bolje oblikovati cilje. Zahvalil bi se tudi gospe Gresle za ta zanimiva vprašanja, ki ste jih zastavili. Gre namreč za zelo dobro ubesedena vprašanja. Gospod Megalo je povedal, da želi izboljšati sistem, ki obstaja in to pozdravljam. Ampak mislim, da je potrebno odgovoriti na najbolj temeljno vprašanje, ki je povezano z pristojnostmi tega odbora. Gre za vprašanje sistema prevzemanja odgovornosti. Gospod Sarvama je tukaj eh, zastavil vprašanje, da je potrebno doseči dobro ravnovesje med eh, uspešenostjo, smotrnostjo in nadzorom nad izvajanjem eh, zakonodaje. Evropsko računsko sodišče vsekakor ne želi imeti pretirano podrobnih pravil. Ne zanima nas, ali ta podrobna eh, pravila spoštujejo končni upravičenci. Skrbi pa nas nekaj drugega. Ta pravila, ki jih sprejme evropski eh, zakonodajec, zakonodajalec oziroma so zakonodajalca Evropski svet in Evropski parlament. Vprašanje je, ali države članice spoštujejo ta pravila. Zakaj drugače sploh sprejemamo zakonodajo in pravila, če jih države članice ne spoštujejo? Kako lahko zagotovimo, da države članice izvajajo ta pravila, če tukaj nimamo nobenega nadzora? Gre za splošna, glavna pravila, ki jih sprejmete tukaj v parlamentu. In to je vprašanje, ki je relevantno. Pri tej uredbi moramo biti prepričani, da je v njej dovolj elementov, s katerimi lahko zagotovimo nadzor nad doseženimi rezultati. Mislim, da imamo sedaj dovolj elementov, da z njimi preverjamo, ali so vladni sistemi dobro oblikovani in ali delujejo pravilno. Ne vemo pa, ali na ravni končnega upravičenca ta splošna pravila, ki jih sprejmete v Evropskem parlamentu, še vedno uh, spoštujejo. Torej, ne zahtevamo od komisije, da izvajata nadzor pri končnem upravičencu. Ne zahtevam to, da bi Evropsko računsko sodišče izvajalo ta nadzor. To je pretirano breme, se strinjam. Ampak potrebujemo pa neodvisni revizijski organ na ravni države članice, ki lahko ugotovi, ali so bila plačila izplačena končnemu upravičencu v skladu s pravili, ki jih sprejmete v Evropskem parlamentu? To je vprašanje, ki si ga mi zastavljamo. Pravila v skupnih kmetijskih eh, načrtih na ravni držav članic morajo biti spoštovana. To je potrebno preverjati. Torej, gre samo za vprašanje nadzora nad rezultati in spoštovanjem pravil. To ne bi smelo biti tako težko tukaj morajo biti tudi zahtevne, uh, zahtevane posledice v primeru neupoštovanja. Ne prosimo za pretiran nadzor, za nadzor pri vsakem upravičencu, ampak nekdo v tem celotnem sistemu, ne več različnih akterjev, ampak vsaj nekdo mora preverjati regularnost in zakonitost pravil. Torej, Preverjati moramo, ali so bila ta pravila sprejeta na ravni Evropskega sveta in Evropskega parlamenta, tudi izvajanja. Ne zanimajo pa me pravila sprejeta na ravni držav članic. Skrbi me to, da ali lahko Evropska komisija in Evropsko računsko sodišče pripravljajo mnenja glede eh, teh vprašanj. Ne vem, ali sem to dovolj jasno povedal, ampak upam, da ste me razumeli. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa še poročevalec za konec, čisto na kratko, prosim. Hvala lepa, ja, to bo zgleda zmerom ostala težava. Vprašanje je, ali imamo dovolj nadzora nad različnimi področji in ali ta pravila, ki jih skupaj sprejmemo, ali se potem tudi izvajajo na pravilen način. Kar me včasih moti v Evropskem parlamentu, je to, da so na določenih pozicijah v zakonodajnem postopku ljudje, ki so tudi neposredni upravičenci, kar ne bi smelo biti dovoljeno v nobenem političnem položaju. In ti ljudje potem sooblikujejo zakonodajo. Komisija je dejala, da bodo sedaj eh, to odgovornost prenesli na ravno držav članic. Namreč tudi države članice so vključene v eh, sprejemanje odločitev. In zanima me, kaj bo na koncu eh, prišlo iz tega v vodilnem odboru. Tako, sedaj pa smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Olaf je tudi tukaj prisoten, zdi se mi, da boste imeli veliko dela. Žal mi je, ampak tukaj bo cel kup novih načinov goljufanja, ljudje bodo razmišljali, mislim, tudi jaz razmišljam, kako bi najbolje odprla podjetje na češkem, slovaškem, mogoče na mačarskem, eh, da tudi sama izkoristim to situacijo. No, kot rečeno, o tem bomo gotovo še spregovorili. Tako zaključili smo z javnim delom razprave. Prosim, da čimprej zapustite. Eh, dvorano, saj nadaljujemo z delom stanka, ki bo potekal brez navzočnosti javnosti.